Good morning, colleagues. Um, we indicated a later st- Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Danes smo sicer najavili, da bomo začeli kasneje, 9.15. Posebno hvala kolegom, ki ste prišli pravočasno. Poročevali, da prvo točko je tu, že kar nekaj časa, tako da mislim, da lahko začnemo. Naj povem, da ob 11.45 nas čaka elektronsko glasovanje, če lahko torej prinesete svoje elektronske glasovanje pisovalne kartice in eh, še enkrat naj eh, podarimo, da je točka 5 na dnevnem redu preložena. Torej, začnimo s točko 4 in sicer predstavitev pogajan v trialogu o skupnem eh, seznamu EU o varnih tretjih državah za potrebe dodelitve in vsega preklica mednarodne zaščite Silvi Gijom je poročevalka. 19. oktobra je potekal drugi trialog, tako da prosim, če nam lahko poveste, kaj je novega. Ja, hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala za to srečne danes. Torej, dva triloga smo že imeli. Na prvem smo obravnavali eh, bolj splošna vprašanja, na drugem triologu 9. oktobra, pa smo obravnavali reči nekoliko bolj natančno, kar zadeva mm, posamezne predloge ene in druge strani. In eh, prav tako smo naredili določen napredek, prav tako pa smo se dotaknili tistih eh, točk, ki se bodo izkazale za nekoliko bolj težavne, kar zadeva pogajanja med svetom in eh, parlamentom. Štiri glavne teme torej so, ki jih obravnavamo skupaj s svetom in komisijo in sicer najprej harmonizacija evropske, evropske seznama in nacionalnih seznamov, nacionalne eh, sezname varnih eh, držav, da bi torej umaknili in imeli samo evropski seznam. Svet tega noče in sicer čež, da vlada nekakšna nedorečena, nekakšno nedorečeno sobivanje nacionalnih eh, seznamov in evropskega. Eh, Parlament ima tu zelo jasno odločno stališče eh, in eh, tu smo želeli, da se z postopnim odpravljanjem nacionalnih list eh, ta predlog še bolj ukrepi v smislu harmonizacije. Predvideli smo to odpravo v roku treh let, torej nič ne, se ne bi zgodilo čez noč in ta odprava nacionalnih seznamov je povezana tudi z zelo natančnimi predlogi glede samega prehoda. Torej, to smo razložili svetu in ta želi ohraniti to mm, trajno, ta trajni so obstoj nacionalnih eh, seznamov in evropskega. Ampak to naj bi ne omogočalo konvergence med eh, seznami eh, Dejstvo je tudi, da ni nobenega nasprotovanja temu in eh, nove nacionalni seznami naj bi torej tudi prideli, prišli na, na dan in tu bi se prišlo do nekakšnega eh, širjenja te seznamo na mesto, da se njihovo število zmanjšuje. Skratka, to razpravo o odpravi nacionalnih eh, seznamov naj bi preložili na trenutno bomo razpravljali o uredbi, ampak tudi to seveda ni rešitev, tako da se še naprej skupaj ukvarjamo s to tematiko, iščemo rešitve, ampak eh, rešitev je nekako oddaljena. No. Druga točka, metodologija, tu mislim, da smo naredili korak naprej, tako na eni kot eh, na drugi strani. Nasplošno povedano, se svet strinja, da vključimo tudi nevladne organizacije med eh, viri informacij. Prav tako se dodeli pomembnejša vloga Evropskemu zeljemu uradu mm, za spremljanje tega seznama in tudi pri oblikovanju seznama. Imamo še določene države, kar zadeva vlogo UNHCR-ja in pa nevladnih organizacij, se pravi, kako mm, zadevo metodološko urediti. In tu mislim, da ustvarjamo napredek, ne želimo pa ustvarjati zdaj ne vem kakšne ga zapletenega sistema. Vsekakor pa je pomembno, da imamo tu ustrezne varovalke, da torej, te organizacije pomagajo institucijam s svojim strokovnim znanjem. Torej, podali smo svoje predloge in zdaj čakamo na povratne informacije strani sveta. Tretja točka, tu pa gre za tisto bistvo. In eh, tu so stvari nekoliko bolj zapletene, se bojim, kajti predlogi sveta so po našem mnenju bolj ali manj kozmetične narave. Eh, v realnosti vse to pomeni, da preprosto ne želijo razpravljati o temeljnih pravicah v okviru tega del uredbe o seznamu varnih držav in to razpravo želijo predstaviti na kasnejši datum, ko bomo razpravljali o uredbi o azilnih postopkih. Tudi tu naj bom jasna, mi ne želimo in to tudi ni stališče odbora Libe, kar zadeva uredbo o Evropskem seznamu varnih držav. Torej, ne želimo, da bi ta koncept eh, varnih držav eh, živel nekako popolnoma ločen od eh, realnega stanja, v katerem so ljudje in posledic, ki jih ima to za prosilce za asil. Poleg tega ugotavljamo, da v predlogih komisije izvajanje koncepta varne države in seveda vse postopkovne implikacije ostajajo obvezne, tako da tega koncepta varnih držav ne moremo jemati kot nekega abstraktnega koncepta. Torej, zadeva je nekoliko zapletena, kar zadeva eh, temeljne pravice. Mi si vsekakor eh, želimo, da bi zadevo formalno nadaljevali in eh, stvari gredo naprej, čeprav je težko kot rečeno. No in potem še zadnji svežen konceptov, na kateri delamo, je eh, mehanizem za zamrznitev in eh, tudi tu je bil dosežen napredek, kar pomemben napredek. In naj samo spomnim kolege, hm, da je ta mehanizem namenjen temu, da se neko državo začasno izbriše iz seznama varnih držav, če ta država ne izpolnjuje več kriterijev. In cilj, ki ga zasledujemo tu, je isti kot cilj, ki ga zasleduje svet, vendar je pot do tega cilja nekoliko drugačna v naših in njihovih očeh, tako da upam, da bomo tudi tu nadaljevali z delom. Torej, po teh eh, štirih bistvenih sklopih, eh, ki smo jih obravnavali, vidite, da smo dosegli določen eh, napredek, pomemben napredek, mm, dve sporni točki ostajata. Mm, sama sem svetu skušala je dopovedati, da bomo kar odločni pri, pri teh točkah, ki se nam zdijo zelo pomembne in eh, da bomo tako torej, nadaljevali z sodelovanjem na tej tematiki. Bi pa se ob tej točki tudi zahvalila eh, strokovnim sodelovcem in pa poročevalcem v Senci, ki so zelo prisotni in zelo aktivni v tej razpravi. Hvala. Hvala Silvi za to celovito poročilo. Eno vprašanje imamo, gospa Anderson. Martina, izvoli. Ja, niti ni vprašanje, predsednik. Sem ena od poročevalk v Senci, ki sodeluje z poročevalko in rada bi je čestitela za to odlično delo v zadnjih mesecih. In naj še enkrat povdarim to, kar je dejala poročevalka glede pomislikov sveta o tem, da bi varovalke z vidika temeljih eh, pravic eh, črtali iz eh, te uredbe in počakali na uredbo o zilnem postopku. Menim pa, da je absolutno ključnega pomena, da se temeljne pravice sem vključijo za prosilce za azil in da se na njih sklecujemo brez izjeme. Nobenega jamstva ni, da bo to sploh imelo neko permanentno vlogo v kakršnekoli prihodni direktivi ali uredbi o azilu, če sploh. In Strinjam se s tem, kar je dejala poročevalka. Absolutno ključnega pomena je, da se to vključi v besedilo in eh, nasprotovali bomo kakršnemu koli popuščanju pri tej točki. In eh, tako poročevalka kot eh, ostali poročevalci v senci mislim, da bomo na tem ustrajali. Še posebej ta teden. Poglejmo, kaj se dogaja v Turčiji. Mm, gre za aretacijo enajstih poslancev In če pogledamo posledice tega, potem vidimo, da Turčije nikakor ne moremo dojemati kot varne države za begunce, ki bežijo pred eh, preganjenjem. Če država ni varna niti za lastne državljane, tako da je ključnega pomena, eh, da se vprašanje temeljnih pravic vključi v samo srče tega dosjeja. Hvala. Sylvie, if you've got no further comments, thank you. Hvala, če ni drugih komentarjev, se vam zahvaljujem za to izčrpno poročilo o trilogu. Hvala, kolegice in kolegi. Zdaj pa gremo lahko naprej na točko šest. In sicer ocena ogroženosti o kriminaliteti na internetu, tako na IOKTA, gre za poročilo za leto 2016. Avtor je Steven Wilson, direktor Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto pri Europolu. Eh, gospod Wilson je ravno kar prevzel to funkcijo in eh, danes je tu z nami, da nam predstavi to svoje poročilo. Samo kratek premor, da se gospod Wilson pripravi. Uh, torej imate predstavitev s prosojnicami. Dobrodošli, mislim, da smo vsi pripravljeni in eh, lahko začnete. Lahko samo preverimo, je morda kdo od sodelavcev pripravljen eh, pomagati pri prosojnicah? Eh, vidite, da smo v ogromni dvorani. Traja nekaj časa, preden človek pride. Ja, gospa Guillaume se je ponudila. Ne, ne, je že v redu. Vice president of the party podpredsedniki parlamenta, vidite, so zelo fleksibilni. Tudi prosojnice nam lahko pomagajo menjati. Dobro, ne vem, ali spoh vsi vidite, lahko malce zatrnimo dvorano. Um, no, ne, Silvi, niti treba iti izključiti eh, luči. Mislim, da to ni na seznamu eh, nalog podpredsednikov. Toliko, da veste, gospa Gijom je podpredsednica parlamenta, ampak je bila vseeno pripravljena pomagati z vaše predstavitvijo. Okay. Yeah. Ja. Ste pripravljeni? Dobro. Torej, gospod Wilson, dobrodošli, izvolite, besede vaše. Hvala lepa, dame in gospodje, hvala gospod predsednik, hvala tudi gospa podpredsednika, da ste ponudili eh, pomoč. Veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tu par besed o meni najprej. Eh, Evropski center eh, za kmetijsko kriminaliteto, tako imenovani EC3, sem prevzel na začetku eh, leta. Prej sem delal na škotskem, kot verjetno slišite iz mojega uh, akcenta. Delal sem na področju zaščite uh, prič uh, v zadnjih deset let in uh, tajnih operacij. Torej, tu kratek pregled naših ključnih pristojnosti, kar zadeva kibernetsko kriminaliteto v EU. Na dnu prosojnice vidite mandat, ki ga imamo glede visokotehnoloških eh, oblik kriminalitete, eh, torej golfije na področju plačil in pa predvsem boj proti otroški pornografiji. Na operativni ravni imamo skupno namensko eh, skupino za kibernetsko kriminaliteto, tako imenovani JAKAT, gre za 12 držav, ki združijo sile za boj proti najbolj resnim kibernetskim eh, oblikam kriminalitete, ne le v EU, ampak na globalni ravni. Lansko leto smo 20 eh, takšnih primerov obravnavali, 13 smo jih uspešno zaključili, pred 4-5 leti bi dejal, da tega nikoli ne bi niti zaznali zaradi kompleksnosti. Prav tako zagotavljamo digitalno in forenzično podporo državam članicam. Številne male države članice nimajo uh, ustreznih eh, znanj za obravnavo kompleksnih primerov kibernetske kriminalitete in tu je naša pomembna dodana vrednost. Prav tako sodelujemo pri preprečevanju kibernetske kriminalitete in to je po mojem mnenju najpomembnejše področje, kajte če lahko preprečujemo eh, kriminaliteto, nam je ne bo potrebno potem preiskovati. Glede analize, strateške analize in pa izgradnja kibernetskih kapacitet in usposobljenosti, uh, Tu gre predvsem za pomoč manjšim državam članicam, da dejansko lahko na najvišji ravni vodijo boj proti kibernetski kriminaliteti. To je zna zelo pomembno. No in potem je tu še upravljanje eh, in sodelovanje z deležniki, torej industrija, akademska sfera, vlade, eh, ki mora sodelovati v odzivu na nevarnost kibernetske kriminalitete. Če torej prejdem zdaj k razlogom, zakaj sem sploh tu danes. Gre za strateški produkt, torej EOKTA, produkt, ki ga predajemo vsako leto. In eh, to vrstne strateške dokumente pripravljamo na 3-4 eh, leta, ampak da področju kibernetske kriminalitete se razmere spreminjajo tako zelo hitro, da moramo vsako leto pripraviti nov svež dokument, kajti nevarnosti, ki so obstajale lansko leto, so izginile in so zdaj eh, pred nami že popolnoma nove. In prispevek IOKTE v boju proti kibernetski kriminaliteti je jasen. Neposredno vpliva na politični cikl v EU in strateška vprašanja, problemi, s katerimi se soočamo, eh, nevarnosti in priložnosti, eh, so tiste, ki jih izpostavljamo in na tej podlagi razvijamo strateške načrte v 28 državah eh, članicah in to potem preoblikujemo v ukrepe v okviru političnih ciklov in pa razvojnih programov. Te načrte potem tudi vse čas aktualiziramo, eh, tudi na letni ravni na podlagi ugotovitev iz te analize. Operativne prioritete za 2016 so neposredno povezane z našim mandatom, torej online eh, spolna zlorava otrok, eh, kibernetski napadi, golfije na področju elektronskih plačil in v zadnjih dveh letih ugotavljamo, da je kibernetska kriminaliteta zelo horizontalna po naravi. Če danes pogledate v svoje torbice, v svoje žepe, ima verjetno vsak s seboj pametni telefon, eh, tablico in eh, kriminalci so popolnoma enaki in eh, skušajo izkoristiti vsak potencialni vidik teh digitalnih naprav, da na ta način eh, lahko izvajajo svoje kazniva dejanja in eh, s temi tehnološkimi napredki se moramo vsekakor soočiti ključni problemi, s katerimi se soočamo, da bomo šel skozi posamečne elemente. Najprej kriptiranje, šifriranje. To je izredno koristno orodje za družbo. Če imamo ustrezno šifriranje in večina podjetij, ki so bila deležna napadov na svoje baze podatkov, niso imeli ustreznega šifriranja, tako da Europol in EC3 vsekakor podpiramo eh, šifriranje. Tudi z ENISO, torej Agencijo za eh, varnost omrežji, smo podpisali dokument o pomenu šifriranja, kako pomembno je to za javnost širom EU. Ampak eh, tudi eh, kriminalna raba šifriranja je za nas velik izziv. Torej vidimo vse večjo uporabo šifriranja. Pred dvemi, tremi leti si moral zelo dobro znati eh, uporabljati šifrirane sisteme, da se jih lahko uporablja zdaj z številnimi novimi aplikacijami in postopki, se to lahko zgodi kar avtomatsko in ugotavljamo, da je vse bolj težko odkrivati najosnovnejše, pa tudi najkompleksnejše oblike kriminalitete, kajti tudi tam uporabljajo šifriranje in pomemben vidik z vidika policijskega dela je, da naše policiste bolje izurimo, da uporabljamo tehnologijo za eh, pomoč pri našem delu. Ampak eh, šifriranje je tako učinkovito, da teh šifr ne moramo eh, enostavno rešiti, temveč potrebujemo ustrezno podporo. Še pomembne, naslednje pomembno področje je kibernetska kriminaliteta kot storitev. Pred tremi, štirimi leti smo imeli situacijo, kjer si potreboval zelo visoko raven tehnološkega znanja, zato da si sprožil kibernetski napad. Zdaj pa greš lahko online na razne forme in lahko dejansko kupiš vse vidike kibernetskega napada. Ne potrebuješ prav veliko tehničnega znanja eh, za to in eh, to je po mojem mnenju eden ključnih razlogov, zakaj prihaja do velike eh, rasti na področju kibernetske kriminalitete na ravni EU in na svetovni ravni in eh, Darknet eh, je torej izredno pomeno vprašanje za nas. Ampak še enkrat velja razumeti, da to ne velja zgolj za kibernetsko kriminaliteto, temveč to velja za vse vidike kriminalitete. Da kar zadeva te trge v ozadju. Eh, tu se uporabljajo razno razni načini anonimizacije posameznikov, ki eh, se pojavljajo na spletu. Gre za trgovanje z eh, drogami, z orožjem, z ukradenimi podatki in vseh drugih eh, tovrstnih prepovedanih eh, snovi in eh, predmetov, prav tako slikovni material zlorab otrok. In pomembno je, da preučimo, kako lahko harmoniziramo naše preiskave širom EU in tudi na ravni eh, celotnega eh, sveta. Kaj ti problem je, da ko začenješ zadevo preiskovati, sploh ne veš, kje je zadeva dejansko eh, locirana. Eh, in eh, šele potem, ko se to ugotovi, se lahko potem sproži tajna operacija in pa zaprtje eh, spletne strani. Pogosto se po takšni spletni strani eh, hitro ponovno pojavijo in zato je preiskovanje teh področji zelo pomembno če gremo naprej na področje spolnega izkoriščanja otrok na spletu, to je verjetno eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo na eh, področju našega dela. Leta 2015-16 smo ugotovili, da je glavni problem eh, spolna prisila in izsiljevanje na spletu in otroke se spodbuja k temu, da posredujejo svoje fotografije uh, Eh, drugim. In eh, te otroki, s temi otroci potem stopijo v stik in od njih zahtevajo, da bodi si posredujejo nadaljne eh, to vrstne slike ali pa da plačajo ali pa včasih celo kombinacija enega in drugega. Žal imamo širom EU primere številnih samomorov otrok, ki se soočajo s tem, s tem težavo in to je vse večji problem. Prav tako prihaja do legitimnih online platform za izmenjavo slik in pedofili izmenjujejo velike količine fotografij na teh platformah in to je ena ključnih področji, na katerih eh, smo trenutno dejavni. Prav tako eh, prihaja do prenosov v živo zlorab otrok. Tega, to je zdaj možno kupiti na spletu, še posebej v tretjem svetu. Na, na Filipinih prodajajo to vrstne eh, predstave online. Prav tako So učinki tega, kar se dogaja na teh forumih, eh, neverjetni. Zdaj imate možnost, zlorabljate otroka kjerkoli na svetu iz, eh, za ekrane svojega računalnika in to je eden od pomembnih novih vidikov. Europol EC3 eh, tudi veliko prioriteto namenja identifikaciji žrtev. Uporabljamo razno razne tehnične pripomočke oziroma nove tehnologije, ki nam omogočajo uh, povezovati različen fotografski material. Lansko leto smo ustanovili tudi namensko skupino za identifikacijo uh, žrtev. 24 posameznikov je dva tedna sodelovalo skupaj in 25 otrok smo identificirali, ki so bili eh, predmet najbolj grozovitih zlorab v živo. In gre za povezovanje eh, slikovnega materiala trgovanja z japonsko policijo v Kyoto in eh, na ta način smo odgovorili, smo odkrili mrežo pedofilov, ki so zlorabljali 44 otrok eh, tekom večjih let in to je del tega, kako lahko uporabljamo našo tehnologijo za zaščito otrok ne le v EU, ampak na globalni ravni. No in še zadnja zadeva je eh, forenzično prepoznavanje eh, samih storilcev. Na forumih imajo celo eh, storilci zdaj eh, nekakšne učne ure o tem, kako se zavarovati, kako še se eh, ustrezno šifrirati. In če niste ustrezno zavarovani in šifrirani, vas vržijo z foruma. To so torej eni ključnih izzivov, s katerimi se soočamo na tem področju, na področju spolnega izkoriščenja otrok. Zdaj, če se vrnemo k visoki tehnologiji, Uh, ransomware se pravi programska oprema, ki zahteva plačilo odkupnine, je nekaj, kar se je začelo na splošno. Uh, eh, cili so bili zelo splošni. Zdaj zadnji dve leti pa so cili zelo natančni. Gre torej za to, da prenesete na računalnik eh, program, ki vam potem šifrira vse vaše podatke če ste, naprimer, malo podjetje, je to lahko vaša celotna baza podatkov eh, in to vas lahko dejansko tudi uniči eh, v poslovnem smislu. Zdaj prihaja do napadov na eh, bolnišnice. Bolnica je izgubila vse kritične podatke in dejstvo je, da če ne dobijo nazaj teh podatkov, ljudje lahko dejansko umrejo. Policije, vlade, kritična infrastruktura, vse to so cilji in to je vse večja nevarnost in to je nekaj, kar je na samem vrhu naših prioritet. E, ampak tu niso vedno zgolj slabe novice. Zadnje štiri mesece zelo dobro sodelujemo z industrijo, še posebej z nizozemsko policijo za razvoj platforme No More Ransom. E, to je posebna online platforma za tiste, ki so bili e, že na ta način napadeni in tu se potem hranijo vsi ključi za dešifriranje. To je nekaj, kar smo prvotno zasnovali kot eh, evropsko storitev, zdaj imamo že 25 zadetkov na tej spletni strani, na globalni ravni. In dobra novica je, da vse države članice sodelujejo pri tem, imamo številne druge pomembne akterje v industriji, ki z nami sodelujo in to je verjetno najboljši primer javno-zasebnega partnerstva, kar smo jim bili kdaj priča na področju boja proti kibernetski kriminaliteti. Če gremo zdaj naprej na zelo aktualno tematiko, torej eh, zbliževanje kibernetske kriminalitete in terorizma. Zaenkrat še nismo bili priča kakšnim pomembnim eh, terorističnim napadom z uporabo kibernetske kriminalitete, ampak eh, uporaba kibernetske kriminalitete kot eh, storitve, mislim, da pomeni, da je samo vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. Orodja obstajajo, znanje obstaja in samo vprašanje časa je, kdaj bodo na ta način napadali našo kritično infrastrukturo. Prav tako pa eh, vidimo, da se pojavlja možnost za nakup orožja na darknetu in eh, tudi Tu smo videli, da je v nedavnih napadih prišlo do nakupa orožja na ta način, prav tako se vedno bolj uporablja šifriranje in v velikem, velike večini terorističnih primerov imamo uporabo šifriranja in v številnih primerih uh, so um, tudi na voljo že uh, eh, posebne navodila za to, kako uporabljati napredne tehnike šifriranja za izogibanje policijskemu uh, pregonu. Torej, tesno sodelovanje z družbenimi mediji in z industrijo je ključnega pomena za boj proti tovrstnim oblikam. Najnedavnejši primer tega, kako se stvari zelo hitro spreminjajo, kar zadeva kibernetsko kriminaliteto, je vse večji pojav tako mnenih DDoS napadov. Gre za veliko število računalnikov, ki so okuženi, eh, potem cilje na eno samo spletno stran in učinek je potem ta, da takšna spletna stran preprosto ne more preživeti takšne količine dotoka podatkov in eh, se spletna stran eh, in spletna stran postane nedostopna. Problemsko področje je internet stvari. Mm, gre za razno razne eh, kamere, hladilnike, štedilnike, ki so povedani z internetom, 15 milijard eh, naprav je na svetu povezanih z internetom, do leta 2020 naj bi jih bilo do 30 eh, milijard takšnih naprav. In to, kar se dogaja, je, da številne te naprave nimajo nikakršne koli ugrajene varnosti in jih lahko brez težav eh, napademo. Ja, najnedavnejši napad je bil na vzhodni ameriški obali in eh, družbena omrežja velikih podjetij so eh, ugasnili in eh, Liberija kot država je bila popolnoma odrezana od interneta zaradi napada, ki je temeljil na napravah v sistemu internet stvari. No in eh, to postaja ogromno potencijalno problematično področje za EU. Če pogledamo, kako zelo odvisni smo od uh, interneta in uh, takšne, takšni napadi hm, na omrežene predmete, ima lahko zelo velik vpliv. To je nevarnost, ki ne bo kar tako izginila in eh, dejansko lahko destabilizirate eh, celo državo z uporabo te taktike. Enotna strategija digitalnega trga v EU kaže, da če nam bo tu uspelo, bo 415 milijard dodatnega zaslužka Eh, na voljo evropskemu gospodarstvu. Ampak bistvo tu je, da potrebuje že, če vaše, naše mreže ne bodo varne, javnost ne bo uporabljala teh mrež, ne bo zaupala v delo na spletu in posledično ne bomo imeli prav velikih koristi od eh, tega, vsaj ne takšnih, kot bi jih lahko imeli. Zdaj tesno sodelujemo z Eniso in eh, se skušamo lotiti te problematike in ugotavljamo, kako dejansko lahko izboljšamo varnost v mreži. Dolga leta mm, je policija in pa CERT in CISIT so delili eh, ločeno. Eh, zdaj je potrebno ti dve področji združiti, kajti menimo, da je to zelo pomembno z vidika nekakšnega ofenzivnega pristopa proti kibernetski kriminaliteti. Pomembno je, da se pokaže, da je kibernetska kriminaliteta nekaj, kjer smo uspešni pri pregonu in na ta način se tudi preprečuje mm, vstop v ta svet za številne eh, posameznike. In to je pomenilo naše sodelovanje na ravni EU in eh, globalno. Kar zadeva priporočila za ukrepanje za 2016 in 2017 naprej, izgradnje kapacitete in usposabljanje. Eh, v EU smo le tako močni, kot je močna naša najšipkejša članica in zato je pomembno, da skupni imenovalec dvignemo na spremljivo raven, da odvračamo kibernetski kriminalitete od napadov na naše države oziroma našo infrastrukturo. Preventiva je prav tako pomembna. Če lahko preprečujemo eh, kriminaliteto, je to seveda zelo dobro. In to je velik izziv za nas širom EU. Razviti namreč moramo boljše razumevanje interneta. Otroci danes eh, se rodijo v svet interneta in eh, številni starši spodbujajo otroke k učenju tujih jezikov in tudi digitalni kibernetski jezik je zelo pomemben in mislim, da moramo razviti zelo močne programe za izobraževanje eh, otrok, policiste in ostale pristojne organe. To so izzivi, s katerimi se soočamo. Glede partnerstv, to je nekaj, kjer policija in organi pregona ne morejo delati sami. Torej, industrija, akademska sfera in eh, organi pregona morajo sodelovati in na ta način lahko omogočimo, da bomo imeli vsi korist od interneta. Ampak bistvo je, da uh, lahko vodilnem v svetu kriminala preganjamo, da se dejansko lahko uspešno spopadamo proti temu pojavu. Uh, horizontalna narava kibernetske kriminalitete, dejstvo, da ni mednarodnih meja na tem področju, vse to predstavlja velik izziv za nas. No in na zadnje zakonodaja. Menim, da imamo veliko dobrih eh, zakonov širom EU in te moramo uporabljati na kar se da inovativen način. Ampak stvari se spreminjajo, taktike se spreminjajo in tu mislim, da moramo jasno povedati in pokazati, kje potrebujemo uh, tudi nove rešitve na ravni zakonodaje. No in na zadnje, to je ta kibernetski kibernetski puzzle, torej kibernetska sestavljanka. Dolga leta smo imeli samo košček ali dva v naših rokah. Akademska sfera ima zopet eh, svoje koščke, eh, industrija svoje koščke, ampak vsega, eh, Pomembno je, da to delijo. To, kar zdaj vidimo, je, da vse te skupine zdaj začenjajo te podatke združevati na eno samo točko. In EC3 kot prejemnik vseh teh informacij eh, je tisti, ki vse te podatke združuje in eh, to sestavljamo. sestavljamo. Zdaj, verjetno cele slike kibernetske kriminalitete nikoli ne bomo uh, uvideli, ampak mislim, da smo zdaj v položaju, da lahko vidimo dovolj. Eh, tistih, ki so vključeni v to, da lahko nekaj eh, storimo. No, povedal bi rad, da ni vse skupaj črno, namreč velik potencial je, če nam bodo stvari uspele. Bi pa svetoval, da in to je pač tisti osebni vidik, namreč vsi vi ste pomembni ljudje, imate, ste zelo javno profilirani, ampak eh, tudi vaše družine lahko zvlečejo v to. Tako da pomembno je imeti nekaj pametnih podatkov o tem, kako ravnati. Na Twitterju smo prisotni, EC3 Europol in imamo kar nekaj praktičnih podatkov, na podlagi katerih boste vi in eh, vaše družine bistveno bolj varni na spletu. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Wilson, za to predstavitev. Nekateri kolegi pa imajo za vas vprašanja, tako da bomo prisluhnili komentarjem. Bomo kar začeli, kolega. Hvala lepa za predstavitev. To je bilo zelo celovito predstavili ste holističen pregled teh tem. Zelo sem vesel, ker EC3 obstaja. Hvala za vse dobro delo. Imam nekaj komentarjev in vprašanj. Zanima me, kakšne nove ukrepe sprejema Europol skupaj z EC3 za oblikovanje preventive, kajti preventiva je tu bistveno vprašanje. Kaj potrebujete za to, da bi preprečevanje bilo močnejše? Potem drugo, kako vključiti vse partnerje? Omenjali ste partnerstvo kot ključno orodje. Kako vključiti vse partnerje za to, da bi se borili proti kibernetski kriminaliteti, da bi jo preprečevali? Zrabo ozaveščanja glede teh težav? Tako da oblikujemo ocene tveganja na vseh ravnih, na lokalni ravni, v podjetjih, tudi če gre za posameznike, tu bi postavil vprašaj. In kaj potrebujete za to, da bi bilo to sodelovanje okrepljeno zlasti med zasebnim sektorom in organi za preiskovanje in odkrivanje? Potem tretje. Rekli ste, da je dobro, da se uporablja šifriranje. S tem se strinjam ampak kako izboljšati orodja, ki razkrivajo šifriranje. Kakšen okvir potrebujemo za to, da bo to bolj učinkovito? Potem četrto vprašanje, to je povezano z Darknetom in s trgom Darkneta. Kako se boriti proti temu razvoju z boljšo harmonizacijo vseh orodij na evropski ravni? Kajti mislim, da imamo premalo močnega sodelovanja, premalo je poenotenja pri rabi številnih novih orodij. Potem še peto vprašanje, omenili ste tudi to možnost, da bi v prihodnosti imeli tudi teroristične kibernetske napade. Kako Europol to ocenjuje? Potem še zadnja pripomba. Internet stvari ste omenili. Vaše sporočilo, ki je bilo sicer tu kratko med videoposnetki in internetom stvari, to bi morali vključiti tudi druga dva, recimo v ITRE. Sedaj se ukvarjam uh, s 5G, pogovarjamo se o internetu stvari, o robotih in mislim, da je to sporočilo glede videoposnetkov, glede IoT tudi zelo pomembno. To je treba poslati vsem nam. Vsi moramo slišati to sporočilo, kajti oblikovati moramo zakonodajo, izdelovati rešitve, kjer bi že od samega začetka poskrbeli za večjo varnost. Hvala, gospod Poli. Gospod Cipel. Oziroma, gospod Cipel. Eh, Hvala, gospod predsednik. Še pred nekaj meseci bi dejala, da moramo najprej ugotoviti, kaj kibernetske kriminalitete sploh je. In uh, mislim, da je iz, tega, iz te predstavitve postalo jasno, da kibernetska kriminaliteta ni nekaj novega, ampak gre za uh, stare znane prijeme, ki pa se sedaj bistveno uh, širijo. Za rob banke ne rabim več iti v fizično v banko, udreti v sef, odnesti denar, ampak lahko udobno iz uh, svojega počivalnika, zagotoviti, da mi na tisoče ljudi nakaže denar. Torej, zadeva funkcionira super. Uh, torej, načini so se spremenili. Moje vprašanje je, ali lahko to, ali se lahko tega lotevamo zgolj z policijskim delom. In pravi imate, temu ni tako. Kolega Boni je govoril o robotiki in eh, nihče, ne bo seveda ukradel nekega endosijskega robota, ampak kaj bo, če bo ta robot začel delati stvari, ki jih sploh ne bi smel delati, s tem področju škoda podjetju in potem na ta način eh, izsiljujejo takšno podjetje. Prav tako podatke o bolnikih pogosto kradejo iz bolnišnic in eh, to tudi nikakor ne pomaga. Potem eh, so bili tudi napadi na infrastrukturo, primeri, ki ste jih vi eh, že omenili. In tu je vprašanje, ali je možno, da številni akteri sploh eh, niso pripravljeni na to in jih tematika varstva podatkov ali pa varnost podatkov sploh ne zanima, ker nimajo podatkovne varnosti, puščajo vsa vrata odprta, po domače povedano, in vsak kriminalec lahko relativno enako uh, vstopi in te podatke ukrade, z njimi manipulira in tako naprej. Kar zadeva spolno izkoriščanje otrok. Mm, spomnim se, nekdaj je bilo to kar običajno, da so starši šli z otroci eh, skupaj po poti v šolo, eh, da so se naučili Danes otroke peljemo z avtom v šolo in sploh ne vedo, kako se ravnati v prometu. No in enako eh, velja mm, v prenesenem pomenu tudi za uporabo novih medijev, kajti številni starši sami ne vedo, kako in kaj in otroci so sami pred temi tehničnimi napravami in nihče jim ne razloži, kakšne nevarnosti eh, so tam in prežijo na njih. In na ta način potem eh, otroci so izpostavljeni temu, da počnejo stvari, ki jih ne bi smeli početi, ker nimajo mm, sogovornika. Tako da tu je pomembna eh, preventiva. Potem tudi sodelovanje eh, z šolami, združenje staršev, ponudniki medijskih vsebin, da na tej ravni eh, otroke in mlade nekoliko oponomočimo, da se znajo dovolj kritično povprašati glede takšnih zahtev. Potem šifriranje, kriptiranje. To je težavna tema, ampak vsekakor razumem, da to ne velja le za banke in druga velika podjetja, ki upam, da uporabljajo šifriranje, ampak da bo to veljalo tudi za običajne državljane. Ne zato, ker so. Uh, kriminalci ali karkoli, ampak ker eh, imamo veliko osebnih podatkov, ki jih je pač potrebno začeti uh, uh, varovati, ker sicer se ti podatki lahko uporabljajo v uh, kriminalne namene. Tako da s kom še sodelovati, kako poteka pri, potekajo priprave v industriji in pri drugih deležnikov, kar zadeva varnost podatkov in ali morda so že prva spoznanja glede tega, kako lahko šifriranje zagotovimo, obenem pa poiščemo poti za to, da kriminalcem še posebej tistim, ki ki so aktivni na področju organiziranega kriminala, vendar stopimo na rep. Hvala. Thank you, Brigit. And... Hvala, Brigit. Gospa Činiči. Si, grazie. Bez... Ja, hvala lepa. Gospod predsednik, hvala tudi našemu gostu za to predstavitev na temo, ki vsekakor eh, nas mora skrbeti. Ne le kot parlamentarce, ampak kot eh, državljane, kot eh, starše. Mislim, da lahko rečemo in je že bilo povedano, da je kibernetska kriminaliteta nova uh, novo obzorje organiziranega kriminala in boj proti eh, to vrstnim oblikam kriminalitete zahteva seveda velike napore, ki zahtevajo sodelovanje na različnih ravneh med eh, državami. Zdaj, veliko zadev so kolegi pred mano že omenili, bi pa se rada še enkrat dotaknila vprašanja preventive. Upravičeno ste eh, govorili in Bir, kolegica Birgit je tudi govorila o tem, torej preventiva še posebej pri otrocih, ki so tisti, ki so najbolj nebogljeni, kar zadeva nevarnosti, eh, ki prežijo na njih. In eh, to na spletu. Govorite o nasilju, spolnem nasilju, potem eh, vemo tudi o tako njenem kibernetskem trpinčenju in uh, vemo za primere uh, otrok, ki so storili samomor zaradi to vrstnih eh, primerov. Vse to je bilo izpostavljeno v medijih. Pomembno je, da otrokom pomamo pri pravilni uporabi interneta in družbenih omrežij in to ni enostavno, verjetno niso dovolj zgolj šole, kot je dejala Birgit, verjetno bi potrebovali tudi ozaveščanje staršev, da bodo ti bolj uh, bolje razumeli tveganja, ki jih uh, skriva internet. No, glede preventive, me zanima, kaj lahko storimo v zvezi z hitrim razvojem tehnologije in uh, vsak dan se torej odpirajo nove fronte, nova tveganja. Eh, univerze, raziskovalne institucije nam tu lahko pomagajo in eh, če se želimo boriti proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu te vrste, je pomembno, da spomnimo na inštrumente, ki jih imamo na drugih eh, sektorjih, v drugih področjih organizirane kriminalitete, torej zaščita žvižgačev in morda bi lahko kaj to vrstnega predvideli tudi na tem področju. Europol ima inštrumente za sodelovanje mm, tudi na področju preventive in zanimajo, kaj lahko mi kot parlament storimo za to, da podpremo mm, to vrstna prizadevanja za boj proti čezmejni kriminaliteti preko interneta. Hvala. Hvala lepa. Še gospa Gvijom. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev. V poročilu je več priporočil, bi rekla. To je strneno skupaj v temo preprečevanje kibernetske kriminalitete, to ste omenjali. Potem še nekaj glede zakonodaje nasploh. Če si pogledamo različne vidike tu, zakaj gre, glede infiltracije, darknet, ste omenjali zaščito infrastrukture, potem gre za zbiranje dokazov ali kaznovanje vedenja. Tu gre vedno za neko željo po harmonizaciji, vse v praksi. Istočasno, pa če so moje informacije točne, imamo tudi konvencijo iz Budimpešte. Ta nam omogoča, da se lahko sredotočimo na vse, kar zadeva kibernetsko informatiko in vse nacionalni ravni. No, to je dobro in imamo poročilo, konvencijo, prakse, ampak te prakse se ne uporabljajo vedno v vseh državah. Ali veste, kako to deluje? Ali moramo to nasloviti na komisarja, ki se nam bo pridružil pozneje? Ali lahko pokomentirate to temo? Živi. Hvala. Ja. So to vsi? Še nekaj bi dodal skladno s tem, kar je vsega rekla gospa Gujum. V vaši predstavitvi ste omenjali zakonodajo in sicer seminar, ki je potekal nedavno v področju zani zadev, tam je bilo veliko strokovnjakov za kibernetske mentalne vladnih organizacij, tam so bili tudi uradniki iz organov za preiskovanje. In tu imamo tudi to zapleteno dimenzijo konvencije z Budimpešte. Gre za zakonodajnem področju, smo zaskrbljeni zaradi izvrševanja in tudi glede odnosov med šifriranjem in zasebnostjo. In ko omenjate zakonodajo, glede na to, da se ukvarjate z operativnim izvrševanjem in dodajanjem vrednosti za ukrepe v državah, kaj to pomeni za vas? Kaj bi bilo bolj korisno za vas glede prihodnih zakonodajnih aktov? Kakšno vodila bi omenili? Tako da imamo evropsko zakonodajo, ne le konvencije. Kaj bi bilo korisno? Omenjali ste recimo eh, napade na East Coastu, potem tudi eh, hekerje. Kaj bi bilo korisno na področju zakonodaje pri ukvarjanju s takšnimi vprašanji? Če bomo imeli zakonodajo, in na tiste ukrepe, ki jih lahko že izvajamo. You, hvala predsedojoči, hvala gospe in gospodje. Skušal bom iti po vrstnem redu vprašanj, kot sem si to zabeležil. Najprej hvala gospodu Boniju glede kibernetskih zahtev. Ne, oprostite, to je bilo strani druge kolegice. Kako je s preprečevanjem? Kako izboljšati to, kar počnemo na področju preprečevanja? torej v EC3, imamo veliko virov. Preko EC3 lahko dostopate do tega. Imamo veliko informacij o tem, kako se zaščititi. No, kaj je dobro v povezavi s tem? Le z nekaj korake se lahko zaščitite pred veliko količino grožnje. Recimo, ko gre za to, da posodobite vaš sistem, da uporabite um, posebne gesle in tako naprej. To je sporočilo, ki ga želimo poslati javnosti. Vsi viri so na voljo vsem državam članicam, to je prevedeno v različne jezike, tako da uh, skušamo tako poslati ta sporočilo. Oktobra smo zaključili projekt varnejšega interneta. Veliko informacij imamo o tem, tako da bodo vsi to razumeli. In še enkrat, ne omenim nekaj posebno enostavnega, recimo če imate Twitter. To je nekaj zelo netehničnega. Torej, treba razumeti, kako se odlogirati z takšnih strani. Imamo podatkovno bazo najnovejših informacij. To prihaja iz industrije, akademskega sveta. Vidimo, kaj se dogaja po svetu in to skušamo ponovno predstaviti javnosti. Potem smo govorili o tem, da bi morali vključiti vse akterije. V Evropolu imamo tudi svetovalna skupina. Potem akademski svet, sodelujemo z najboljšim univerzim v Evropski uniji. Porabljamo njihovo strokovno znanje, ponujajo ga brezplačno in so tudi odgovorni za jokto. Zato, da imamo tudi akademsko znanje. Potem sodelujemo z mrežami industrij, imamo ponudnike internetnih storitev za komuniciranje, sodelujemo s finančno industrijo, s podjetji za varnost na internetu. To so ločene skupine, ki se potem trikrat na leto srečajo v Europolu, da predstavijo izsledke. So tudi na voljo nam, da jih lahko pokličemo za nasvet. Nedavno smo sodelovali tudi s ponudniki storitev za varnost na internetu, potem smo sestavili podroben dokument. Torej, treba je ponuditi uh, skupino akademskega sveta, in drugih akterjev, to je najpomembnejše. Potem šifriranje, tudi to ste omenjali, to je zelo pomembno. Jaz močno podpiram šifriranje. Če bi vsi šifrirali, bi bilo vse precej boljše. Omenjali ste tudi kriminalno rabo tega. Ja, kot sem rekel, to, da skušamo to preseči s tehničnimi sredstvi, to ni dovolj, kajti šifriranje je tako učinkovito. Biti moramo biti bolj učinkoviti razumeti moramo, kako ljudje sestavlja svoje gesla, izboljšati moramo tehnične vire. Preučiti moramo ne le to, kaj imamo doma, naše vire, ampak tudi to, kako shranjevati v oblaku, kako shranjevati na internetu, kako obdelovati podatke. Gremo v smeri uh, kvantuma in ko imamo šifriranje na računalnikih, ki temeli na kvantumu, to prinese veliko več izzivov. Pravčujem se, nimam neposrednih odgovorov za vse, ampak mislim, da če bomo bolj izobraženi, bomo pametnejši glede tega, kako se ukvarjati s tem. Potem še nekaj drugih vprašanj glede harmonizacije, to so omenjali drugi člani, glede zakonodaje, kako se ukvarjamo s tem. No, Darknet in vsi ti trgi, to prinaša veliko izzivov ne bom se spuščal vse podrobnosti, ampak mislim, da gre tu tudi za tajne operacije. Nekatere države zakonodaje tega ne omogoča. Potem je včasih problematično prepričati države, da sprožijo te preiskave, pogosto so pod pritiski, nima dovolj virov. In če ne moramo določiti, da gostijo neko stran neki državi, potem je težko imeti preiskavo. In to je problematično številni kaže s prstem drugim in pravi, to je vaša težava. In zato potrebujemo centralno koordinacijo, ki imamo recimo v EC3, tako da lahko preučimo težave, da gotovimo, kdo mora poskrbeti za kaj, da se povežemo potem s tistimi državami članicami, da to bolj učinkovito rešujemo. Potem ste omenjali teroristične kibernetske napade. Kolegi, kolega Manuel Navriti je to že predstavil tu vidimo potencijal. To bi se lahko razreslo. Gre za vse taktike, ki se uporabljajo za to, da bi nekdo imel finančne dobičke in to se lahko uporabi tudi za terorizem. Ko vidim, kako se je to razvilo v IC3, vidim, da imamo sedaj tudi drugo delo. 30 do 40 odstotkov osebja se ukvarja s vsemi področji kriminalitete. Gre za terorizem, huda kazniva dejanja, tudi spolno izkoriščanje, dobavo orožja. Potem internet stvari, tu ste imeli kar nekaj vprašanj. Gre za vse vidike, s katerimi se ukvarja parlament. Ekonomija Evropske unije je odvisna od interneta in internet stvari je zelo pomemben. Ampak lahko prinese tudi težave. Ne skušam to poenostaviti. Če se ukvarjamo z industrijo in z dobavitelji teh naprav, bi najprej rad videl spodbude. Mislim, da ne bi smeli tudi tolči po industriji. Ustvariti moramo spodbude za industrijo, da lahko oblikuje takšne naprave, da bodo varne. In če želimo imeti to varnost, ki bo omogočena tudi za internet stvari, bomo zaščiteni pred temi grožnjami. Recimo, če si pogledate statistične podatke, imamo 15 milijard teh naprav. 30 milijard jih bomo imeli do leta 2025, če ne bomo delovali sedaj, bomo v nemogoče situaciji čez 5 do 10 let. Potem nekaj drugih vprašanj. Pokomentirali ste nova obzorja pri kibernetskih grožnjah. Mislim, da ni več nobenih meja in obzori. Lahko imate kibernetski kriminal kjerkoli na svetu. Kjerkoli. Ni meja. In to prinaša velike izzive, ampak vprašali ste, kako se ukvarjati s preprečevanjem. Mislim, da to mora postati nekaj, kar je zahtevano že pri izobraževanju otrok. Od najmlajše dobe, recimo, če si pogledate vaše otroke, vnuke, nečake. Sem prepričan, da so mogoče stari tri ali štiri leta, ampak se igrajo z neko pametno napravo ali računalnikom. Že instinktivno razumejo te naprave. Tako da moramo oblikovati izobraževalne programe, ki omogočajo to otrokom, da to razumejo. Potem ste rekli, da učimo otroke, kako biti varni na cestah, kako plavati, kako teči in tako naprej. Torej, mislim, da imamo lahko grožnje za otroke na internetu, tako da se moramo vprašati, kako bolj učinkovito izobraževati otroke. Po Evropski uniji imamo fantastične vire, ki so na voljo pri nas. To je treba poslati v šole za najmlajše, pa tudi vse do najboljših univerz. Tako da imamo lahko zelo talentirate diplomante, ki bodo potem prinesli veliko dobrega za gospodarstvo. Potem ste omenjali, kako se ukvarjati s tehnološkimi spremembami. Je treba sodelovati z industrijo in z akademskim svetom. Preko obzorja 2020 imamo dostop do fantastičnih virov. To je eden izmed največjih skladov Evropske unije. To je treba bolj izkoristiti. Vidimo nedavne pobude na tem področju. Potem imamo javno-zasebna partnerstva. Na tak način lahko izkoristimo prednost, tako da vlagamo v akademski svet, da vlagamo v industrijo, da dobimo kaj tudi preko korporativne socialne odgovornosti. In tudi pri nas tako učimo naše zaposlenje, tako da krepimo zmogljivost industrijo. Potem ste omenjali tudi potencial, ki obstaja na internetu. Na Škotskem imamo program, ki je prinesel veliko prednosti, ko gre za reševanje resnega in hudega kriminala na najvišji ravni. Ampak včasih smo imeli tudi priče, ki niso govorili, ampak z rabo posebnih programov je to bolje. S tem se ukvarjam pri kibernetskem kriminalu. Včasih vidimo, da ti kriminalci niso iz nekih bolj resnih organizacij. In če se ukvarjamo bolj z njimi, lahko ugotovimo, kdo je odgovoren za kaj. Nekateri posamezniki prinašajo grožnje, ampak imamo tudi programe zaščite prič. In pri napadih na kritične infrastrukture v državah moramo uporabiti iste taktike, ki so delovale tudi pri resnih kriminalnih organizacijah, pri turizmu v zadnjih letih. Ja, nekatere stvari na internetu so nove, ampak ne, ne potrebujemo posem novega pristopa za to. Potem smo slišali vprašanje glede izziva o tem, če to lahko rošujo le organi za preiskovanje. Ne, sami ste odgovorili to vprašanje. Seveda ne. Potrebujemo več agencij pri tem. Javno zasebno partnerstvo je izhodišče za to. To je temelj. Slišimo veliko zgodb o tem, da industrija ne sodeluje. Sedaj vidim veliko dobrih sprememb povezavi s tem. Finančni sektor sodeluje z nami, tudi varnostna industrija sodeluje bolj z nami. Pred dvema letoma smo v Evropoli imeli konferenco. Tam je bila finančna industrija na eni strani mize, na drugi strani pa smo imeli organe za preiskovanje in odkrivanje. In kritizirali so se, ampak potem smo videli, da smo imeli kar nekaj predstavitev na obeh stranih, v finančnem sektorju, pri organi za preiskovanje, kaj so gotovili, kaj so se naučili. In sedaj vidim prve pozitivne rezultate in to je izjemno. In to je spodbuda za industrijo, kaj ti ni vedno treba sprejemati zakonodajo, kaj ti mislim, da so spodbude veliko bolj učinkovite. Potem ste omenjali tudi spolno izkoriščanje na internetu. Mislim, da morajo starši izobraževati otroke tako kot v fizičnem svetu, ampak seveda moramo staršem dati potrebne vire na voljo. Ampak ponovno to, kar sem povedal prej, veliko krat imajo otroci več tehničnih spretnosti kot včasih. Na Škotskem smo imeli zelo zanimiv projekt, kjer smo otroke, ki so bili stari 11 in 12, učili 12 tedno, kako se ukvarjati s kibernetsko varnostjo. Potem pa smo to obrnili. Ti otroci so šli nazaj domov in izobrazili svoje starše, pa tudi stare starše, ki so stari preko 70 in nas ne razumejo. In tu smo videli, kako je prišlo do obratnega procesa te demografije. Ko so 11 let stari otroci učili starše in stare starše o osnovah tega računalništva. In to je bila nacionalna pobuda na Škotskem. Mislim, da bi to lahko imeli na evropski ravni, da bi izrabili naše otroke za dobro, da bi učili starejše. Hvala, predsedujoči. Še to, kar ste vi rekli na koncu, glede zakonodaje. Ja, imamo konvencijo iz Budimpešte, to je dobro okvir za sodelovanje. Mislim, da je to dobro. Imamo veliko stolovanja Evropske unije in le dve državi to še podpisujeta. Ena je že podpisala, ena to podpisuje. Mislim, da moramo vključiti vse akterje, ampak onkraj tega harmonizacija mora obstajati tudi, ko gre za te zapletene preiskave, recimo tudi tajne pod krinko, kako biti bolj učinkoviti, kako prečkati meje. Mislim, da je treba osvetliti to delo. Tudi v sodelovanju z Eurojustom imamo nekaj zelo nadarjenih odvetnikov in pravnikov, ki imajo tehnično znanje, ki razumejo, zakaj gre. Eurojust je v zelo dobrem položaju, da lahko to oceni, da lahko združi pravnike, zato da bi preučili praktične težave pri organih preiskovanja, da bi videli, kako se bolj učinkovito ukvarjati s tem. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vprašanj, ki sem si jih zabeležil. Hvala. Gospod Wilson, hvala, ker ste odgovorili na ta vprašanja. Mislim, da so sedaj člani zadovoljni, potem ste seveda menili nekaj varnostnih vprašanj, z nami bo komisar čez nekaj trenutkov. Na Twitterju o, o, sem vas dodal EC3 Europol, tako da se veselim na svetu. To bo zanimivo. Verjetno bo to bolj zanimivo zanimiva stran kot od Europola. Če bodo kolegi lahko to spremljali na Twitterju, bo to dobro. Vem, da ste to sedaj šele začeli izvajati. Veliko sreče vam želimo v IC3. Hvala lepa, ker ste prišli. Hvala. Um, kolegi, sedaj pa kratek odmor, dokler ne bo prišel komisar King. Ob 10.30 bo z nami. Torej, kratek odmor, nadaljujemo ob pol enajstih.

Dragi kolegi, sedaj pa bomo začeli z obravnavo sedme točke. Imamo le uro 15, zato bi rad hitro začel. Če se strinjate, torej sedma točka, strukturiran dialog s komisarjem za varnostno unijo, srom Julianom Kingom. No, kratek uvod, tako da bomo imeli toliko časa, kot se le da za vprašanja. Komisar King je imel pravnavo septembra, takrat je rekel, da želi spregovoriti pred nami tako hitro, kot se le da. Zato je z nami tu, kot ste številni videli, je bil zelo zaposlen, imel je veliko stikov z vami, posamično. Vesel sem, da je z nami danes prvič v tem odboru. Tako da bo omenil prioritete na področju varnostne unije, potem seveda vse postavil v okvir strukturiranega dialoga. Torej najprej bomo prisluhnili komisarju, potem bomo imeli prvi krog vprašanj strani koordinatorjev, potem pa boste lahko kolegi zastavili vprašanje. Prosim, če se lahko umite na dve minuti. Že sedaj se lahko prijavite k razpravi in prosim, da se držite dveh minut, koordinatorji in člani. Lepo vas prosim. Ja, lahko odvignete roke in se prijavite k razpravi že sedaj. Če bomo imeli še nekaj več časa, potem se lahko ponovno oglasite, ampak držite se dveh minut. Bom predvsej strog glede časovnih omitev. Komisar mi pomaga pri vodenju razprave. Hvala za to prijaznost. Dobro, deset minut bo govoril, potem pa bomo šli na razpravo. Gospod komisar, prosim. Dobrodošli. Uh, uh, Najlepša hvala in hvala, da ste me povabili pomemben del mojega dela je to, da odgovarjam tudi vam, seveda. In veseli me, da imam danes to priložnost, da spregovorim pred vami. Mnogim izmed vas sem to že osebno povedal, pa naj ponovim. Če si želite kontakta z mano, lahko to storite neposredno in me takoj kontaktirate tudi neformalno. Ta teden je zelo pomemben, namreč obeležili smo eno leto od napadov v Parizu. Vsi imamo še vedno pred očmi slike iz Bataklana, iz eh, restauracij in barov, torej slike, ki smo jih videli po televiziji. Potem, ko je preteklo leto od tega napada, sam še vedno mislim na žrtve dogodkov tiste noči pa ne samo na žrtve, ampak tudi na tiste, ki so v tem napadu izgubili prijatelje, ljubljene in tako naprej. V mislih imamo vse, ki trpijo in ki so doživeli um, stres ter eh, šok zaradi tega dogoda, dogodka. Odziv na napade je bil odličen, bil je nemuden, takojšnji in koordiniran. Prav zato je ta odziv v bistvu model za nadaljne odzive na ravni Evropske unije. Pogajamo se o direktivi za boj proti terorizmu in smo v končni fazi. Žrtve terorizma smo sedaj prvič nagovorili neposredno. V prihodnosti, ko se bo zgodil napad, bodo žrtve takoj prejele neposredno pomoč psihološko in čustveno podporo, zdravstveno oskrbo in tako naprej. To je velika sprememba in bo najbolj neposredno odgovorila na vse, ki so jih takšni grozni napadi prizadeli. Kljub temu, da je bilo v zadnjem letu narejenega že veliko napredka na poti k dobri varnostni uniji, je terorizem še vedno velika grožnja za našo družbo teroristi so ustrajni in ne diskriminirajo. Skupaj lahko storimo tukaj veliko spremembo, namreč še letos lahko zaključimo s pogajanji glede treh dosjejev, ki so pred nami. Gre za spremembo šengenskega mejnega zakonika, ki bo zagotovil sistemsko pregledovanje vseh potnikov na zunanih mejah. To je zelo pomembno, glede na to, kakšno tveganje predstavljajo, če drugega ne, tuji borci, ki se vračajo. Potem imamo direktivo za boj proti terorizmu, to sem že omenil, in na tak način bomo zagotovili enake pogoje v eh, kazensko-pravni zakonodaji. In za konec mislim, da je pomembno, da dosežemo dogovor tudi v direktivi o streljnem orožju. Na tak način lahko zagotovimo nadzor nad najbolj nevarnim streljnim orožjem, polavtomatskim in avtomatskim, to bi morali prepovedati. Nasplošno gledano moramo nadaljevati delo na dveh frontah. Prvič, onemogočiti moramo delo in sodelovanje teroristov in okrepiti našo odzivnost. Komisija je sprejela novi delovni program, ki je podrobno napisal, kako lahko napredujemo na teh področjih najprej želimo okrepiti našo varnost na zunanjih mejah. Tukaj sem že omenil, kako pomembni so sistematični pregledi. Dopolniti moramo tudi predlagani eh, sistem za vstop in izstop. Komisija pa bo naslednji teden v pomoč temu predstavila tudi sistem, za informacije in eh, potrdilo potnikov. To bo omogočilo potnikom, ki so bili vnaprej preverjeni, da potujejo znotraj območja Schengna. Komisija bo predstavila tudi tehnične izboljšave šengenskega informacijskega sistema, tako da izboljšamo delovanje ta sistem in sicer na podlagi predlogov visoke skupine strokovnjakov. Kar se tiče varnosti na zunanjih mejah, tukaj bomo odpravili tudi nekaj težav, v katerih ste imeli vi pomembne pomisleke. Predvsem tiste, ki so povezani z um, varnostjo potnih potovalnih dokumentov. Tukaj bomo decembra predstavili akcijski načrt. Otežiti želimo tudi financiranje teroristov so zakonodajalci so začeli delo na uh, direktivi za boj proti pranju denarja. Mi bomo nadaljevali delo, kar zadeva financiranje terorizma in bomo predstavili predlog za kriminalizacijo pranja denarja, pa tudi kar se tiče um, preprodaje nezakonitih dobrin in tako naprej. Izkoreniniti pa moramo tudi razloge za terorizem, vključno z preprečevanjem radikalizacije. Rezultate ne bomo videli kar tako čez noč, so pa zelo pomembni za varnost eh, v Evropi. Najpomembnejše delo tukaj se opravlja na najnižji ravni v lokalnih skupnostih. Pomembno pa je, da si torej izmenjamo izkušnje in najboljše prakse na tem področju. Jutri bomo imeli tudi konferenco, na kateri se bodo srečali zakonodajalci, delavci na terenu in tisti, ki oblikujejo politike. Tako bomo pregledali, kaj smo že dosegli in pripravili smernice za delo v prihodnje. Na konferenci bo prisoten tudi Center odličnosti RAN, ki bo predstavil nabor orodij za pripravo dobrih strategij in intervencij. Komisija bo predstavila tudi repozitorij za sodelovanje med državami članicami in komisijo, kar se sliši zelo pomembno, je pa v bistvu platforma za izmenjavo najboljših praks. Poleg tega bomo predstavili tudi program za opolnomočanje mladih, ki želijo ukrepati v boju proti radikalizaciji. Upam, da lahko računamo tudi na vaš nadaljni trud na tem področju. Kot sem že povedal prej, moramo enako vlagati tudi v našo odpornost na tem področju. Prav zato moramo okrepiti evropske agencije, o tem smo že govorili. V zadnjih šestih ali sedmih tednih sem lahko obiskal različne partnerske agencije, Europol, Eurojust, EULISA in tako naprej. Z prve roke sem videl, kako pomemben je njihov prispevek. Njihovo delo je izjemno kakovostno in je name naredilo velik vtis. Moja osebna naloga bo, da jih podpiram in jim pomagam. Europol ima tudi nov, nov pravni okvir ter okrepljen Evropski center za boj proti terorizmu in upam, da se bom z njegovim direktorjem sestal še ta mesec, tako da se lahko pogovorimo o nadaljem delu. Okrepiti želimo tudi vlogo Eurojusta pri boju proti terorizmu. Z njimi smo že imeli a, pomembne razprave. Naprimer, prejšnji mesec sem se dobil z ministri za pravosodje v Luksemburgu in z veseljem bom prosluhnil tudi vam glede tega vprašanja. Ključen element mojega mandata je to, da se osredotočimo na izvajanje zakonodaje in eh, na njen dober prenos. Tukaj ne gre samo za kršitve, gre tudi za dodatna finančna sredstva, naprimer. Seveda pa bom eh, podpiral boj proti kršitvam, ko bo to potrebno. Uh, Sodelovati želimo z državami članicami, zato da se bo začelo izvajati to, za kar smo se skupaj dogovorili. Trenutno pripravljamo uh, način izvajanja uh, eh, PNZ, ki bo pomagal izvajati zakonodajo iz leta 2016. O tem lahko povem še več, če to seveda želite Poleg tega moramo nadaljevati z našim delom v visoki skupini strokovnjakov, kar se tiče interoperabilnosti. Skupina razpravlja o tem, kako pomembno je izboljšati kakovost podatkov, tako da lahko policisti, meni uradniki in cariniki dobijo dobre kakovostne in relevantne podatke. Razmišljali smo tudi o tem, da bi razvili enotno, enotni iskalnik, tako da bi lahko države članice centralizirale baze podatkov na skupnem portalu, to pa ne bi kršilo pravil glede dostopa do podatkov. Skupina strokovnjakov na visoki ravni bo pripravila umestno poročilo še letos decembra. Prav zato torej upam, da bomo imeli priložnost, da o tem razpravljamo kasneje. Predsedujoči, vem, da sem malce dolg in se upravičujem, ampak želim se vrniti k zavezi, ki sem jo podal na prvem srečanju v parlamentu. Gre za resen pregled vseh politik za boj proti terorizmu. Prebral sem resolucijo iz leta 2011, ki jo je parlament sprejel in ima veliko ambicioznih namenov na tem področju. moj namen je, da pripravimo prve zaključke in eh, izhodišča za razpravo, da bi razmislili o pregledu učinkovitosti evropskih politik pri zaščiti naših državljanov. To bi rad pripravil v prvi polovici naslednjega leta. Z veseljem bi slišal vaše komentarje in stališča pri tem dokumentu. Sodeloval bom z parlamentom, pa tudi drugimi evropskimi inštitucijami, pa tudi za civilno družbo in javnimi akterji. To bomo storili preko različnih delavnic in drugih dogodkov. Torej, naredili bomo naslednji korak in to pričakujem v naslednjih mesecih. Najlepša hvala za pozornost in za to priložnost, da sem lahko danes z vami. Hvala lepa, komisar. Spoštovani kolegi, sedaj bom zaključil seznam govorcev, glede na to, da se vas je zelo veliko prijavilo prosimo, da se držite teh dveh minut, ki so vam na voljo. Za začetek koordinatori, gospa Metola, gospod Halahu in tako naprej. Začeli bomo z ELS, gospa Metola, izvolite. Hvala predsedujoči in hvala komisarju, ki si je vzel čas za to, da je danes lahko z nami. Hvala za vse, kar ste storili v zadnjih mesecih, zato da bi izboljšali varnostno situacijo v Evropi. Po vsej Evropi ljudje še vedno poskušajo izkoriščati strahove naših državljanov in povezujejo priseljevanje z terorizmom. Vsi vemo, da tukaj ni jasne povezave, namreč eh, priseljevanje in terorizem sta popolnoma ločeni temi, ki potrebujeta ločena pristopa. Komisar eh, gotovo deli naše mnenje v tem odboru. Temu se moramo upreti, ne smemo potisniti glave v pesek in dovoliti populistom, da nabirajo politične točke. Masovno gibanje ljudi ob zunanjih mejah pa prinaša seveda tveganje, na katero se moramo odzvati. Varnostni pomisleki med našimi državljani obstajajo in države članice morajo izpolnjevati svoje naloge na zunanjih mejah, če želimo pomiriti te strahove sistem za vstop in izstop ter eh, sistem za informacije in eh, avtorizacijo na mejah je ključen. Na tak način bi lahko preverili državljane tretjih držav, preden vstopijo v Evropsko unijo, kar je sorazmerno orodje, ki je v koraku s časom. Glede na to, da je sedaj ta obletnica napadov na Pariz, se moramo iz teh dogodkov nekaj naučiti naše agencije in drugi, ki podatke potrebujejo, si jih morajo biti zmožni deliti, dostopati do teh informacij in jih uporabiti. Ampak od tega smo še zelo oddaljeni. Naši državljani morajo imeti zaupanje v naše sisteme in nadzor na zunanjih mejah. Namreč biti moramo korak pred terorističnimi združbami. Predloge komisije so gotovo dober prvi korak v to smer. Hvala. Thank you very much. After terrorist attacks or if in general... Hvala. Gospa Sibel. Najlepša hvala. Ja, vedno imamo to nalogo, da preverimo, ali obstajajo kakšni ukrepi, ki niso več potrebni. Ali je potrebno, da bolje izkoristimo orodje, ki jih že imamo. Šele potem, ko o tem razmislim, razmislimo, lahko poiščemo nova orodja, ki jih lahko uporabimo za te izzive. Mi pa smo sedaj začeli takoj z tretjim korakom. Takoj smo začeli z novimi ukrepi, kot je naprimer PNR. Po napadih lani smo ugotovili, da ni dovolj izmenjave informacij med državami članicami. Še bolj pa manjka. Uh, torej izmenjave informacij na splošno po Evropski uniji. Ali smo se iz tega kaj naučili? Zdi se mi, da ne. Kar se tiče izmenjave informacij med državami članicami, tega ne vidim. Prav zato me zanima, ali imamo možnost, da preverimo, ali se je kaj spremenilo pri tem in ali ima policija dovolj zmogljivosti, da se odzovejo na te izzive. Kar se tiče izmenjave informacij, potrebujemo bolj poglobljeno razumevanje različnih struktur in načinov, na katere policija deluje v državah članicah. Kaj to pomeni? Okrepiti moramo nekakšen Erasmus program med policisti. Ne samo med policisti na visoki ravni, ampak tudi policisti na terenu potrebujemo več sodelovanja in več skupnih eh, preiskovalnih ekip, ki bi si lahko izmenjevale podatke o vsakdanjem praktičnem delu. Omenili ste, da je potrebno bolje izkoristiti sistem, ki že obstaja, ampak vprašanje je, kako daleč smo tukaj. Ali lahko dokažete, da novi ukrepi, kot je PNR, naprimer, da bodo pomagali. Zanima me, ali smo prepričani, da bo ta sistem prinesel kakšno dodano vrednost. Meni se to ne zdi. In če končam, mislim, da naše države članice tega ne verjamejo, glede na to, da se jim nikakor ne mudi, da bi izpolnjevale ta novi ukrep, ki so ga tako zelo želeli. Torej, preden namenimo veliko denarja novim ukrepom, moramo najprej uh, upoštevati to, kar že imamo. Hvala za IKR, gospod Halahom. <clears throat> Hvala, predsedujoči, gospod komisar. V zadnjem dialogu sem vas vprašal, je vaš, eh, kakšno je vaše stališče glede predloga komisije za direktivo o streljnem orožju. Sedaj potekajo trialogi in zato bi ponovil to vprašanje. Zelo bi cenil, če mi lahko konkretno odgovorite in da ne boste samo rekli, da si želite pravičnega in uravnoteženega rezultata. Zanima me torej, ali bo komisija še naprej trmasto ustrajala pri tem, da je potrebno popolnoma prepovedati polautomatske športne puške. Kljub temu, da so to močno kritizirali tako Evropski svet, kot tudi Evropski parlament. In kljub temu, da tukaj uh, kriminološke študije ne kažejo na to, da bi legalno pridobljena, le, pridobljene puške predstavljale kakšno grožnjo za varnost. Ali bo komisija začela spoštovati lastna načela glede dobre zakonodaje? Od vaših uvodnih izjav sem dobil vtis, eh, da imate pozitivno mnenje glede tega predloga komisije. Upam, da je bilo to moje uvodno mnenje napačno. Hvala za Alde, gospa Vikstrom, izvolite. Hvala predsedujoči in najlepša hvala tudi gospod komisar, da ste prišli danes v naš odbor. Zadovoljna sem eh, s tem, da ste pripravljeni na strukturni dialog, strukturirani dialog za našim odborom. To je namreč zelo pomembno vaš portfolio pa je zelo pomemben za naš odbor. No, morda bo slišati kot pokvarjena plošča, ampak vseeno moram še enkrat omeniti to pomembno eh, področje. Namreč izmenjava informacij je ključna za učinkovito varnostno unijo. Kolegica Mecola je že omenila to, kako pomembno je, da si države učinkovito izmenjujejo informacije. Ne govorim o tem, da bi potrebovali skupno evropsko bazo podatkov ali pa da bi zbirali dodatne informacije. Ne, govorimo o izmenjavi relevantnih informacij, eh, ki jih policija potrebuje v eni in drugi državi in da se zbirajo analitične informacije na evropski ravni. Ob koncu govora ste omenili tudi izvajanje eh, direktive PNR in mi uh, smo zelo nezadovoljni z nedejavnostjo držav članic. Pomembno se nam zdi, da bo to vaša prioriteta. Ampak dodana vrednost tega, da se ustanovi 28 nacionalnih baz podatkov, bo verjetno zelo omejena, če ne celo brezpredmetna. Pred če rezultati analize podatkov PNR ne bodo proaktivno izmenjavani na ravni EU, potem bo to nesmiselno. Videli smo veliko dvoličnosti strani sveta pri pogajanjih. Prav zato me zanima, kakšne konkretne ukrepe boste tukaj predlagali pri izvajanju direktive PNR, zato da boste zagotovili, da bodo relevantni podatki PNR posredovani in da se učinkovito izmenjujejo med državami članicami. V imenu skupine smo predlagali kar nekaj dodatnih eh, določb in ukrepov na tem področju. Naprimer to, da obstaja zahteva, da se preizkuje na podlagi relevantnih podatkov. Kar se tiče boja proti terorizmu v prihodnosti, upamo, da bosta tako komisija kot svet imela pozitiven pristop do teh predlogov in da bodo svoje izjave prenesli v konkretne zakonodajne predloge. Prav tukaj bo vaša pomoč izjemno pomembna, gospod komisar. Torej, držimo pesti in vam želimo veliko uspeha v razpravah z državami članicami, kar zadeva ta pomembna vprašanja. Ja, vielen. Gue, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, in eh, lepo pozdravljeni, gospod Kim. Osredotočila bi se na dve vprašanji. Prvič, deradikalizacija. Del Povedali ste, da moramo predlagati ukrepe za deradikalizacijo in zanima me, kaj tukaj predlagate konkretno. Nič niste povedali, kakšne strateške pristope želite izvajati, kaj boste podprli. Če ne bomo tukaj konkretni, potem lahko sprejmemo kakršnekoli sklepe že, problemov pa ne bomo rešili. Toliko prvič drugič pa to, kar so povedali že drugi, kar se tiče varnostnih ukrepov in pregleda te zakonodaje. Zelo dobro je, da boste to pregledali v prvem polletju naslednjega leta. Ampak zanima me, kako boste to storili, kakšne kriterije boste tu uporabili. Ali ste pripravljeni pravne ukrepe, varnostne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo ali pa ki so nasprotju z zakonodajo. Naprimer, dogovor PNR z Kanado bo Evropsko sodišče morda ne le samo kritiziralo, ampak celo prepovedalo. Ali ste torej pripravljeni tukaj eh, prevzeti odgovornost in sprejeti posledice? Naprimer, da boste kritično pregledali ta dogovor PNR z Kanado in ali boste ta, to zakonodajo tudi preklicali, če je v nasprotju za zakonodajo. Je to del vaših nalog ali pa boste vi ta pregled uporabili samo kot izgovor za to, da bi dodali dodatne ukrepe? Kritični pregled namreč pomeni to, da se ukrepe tudi prekliče, če so nesmiselni, če ne dajo rezultatov ali pa če so v nasprotju za zakonodajo, naprimer po mnenju sodišča. Hvala za zelene, gospa Sargentini. Uh, eh, um, Hvala predsedujoči. Komisar King, razlikujemo se v naših mnenjih glede tega, kako zavarovati Evropo. Vi ste podali veliko predlogov glede tega, kako nadzorovati zunanje in notranje meje. Če pa si ogledamo dolgi seznam terorističnih napadov v Evropi, potem vidimo da so teroristi večinoma imeli potne liste Evropske unije. Imamo torej notranji problem, problem naše družbe. Govorili ste o odpornosti družbe, ampak naša odpornost mora temeljiti na deradikalizaciji. Državljanom moramo dati nove perspektive znotraj Evropske unije. Če bomo povečali varnost samo na zunanjih mejah, potem to ne bo učinkovito in naše družbe ne bomo naredili bolj odporne. Prosim torej, da podate več informacij glede vaših predlogov za deradikalizacijo. Nisem slišala kaj dosti eh, glede šifriranja. Na vašem zaslišanju smo o tem slišali veliko, sedaj pa niste povedali kaj dosti. Ali to pomeni, da komisija ne bo pripravila zakonodaje glede šifriranih dokazov? O tem je potekala široka razprava. Prosim, da to pojasnite. Pozdravljamo seveda to, da boste pregledali politike za boj proti terorizmu in eh, mi v Evropskem parlamentu bi radi bili del tega pregleda. Kar se tiče direktive za boj proti pranju denarja, tudi ta je pomembna in povezana z varnostjo. Sama sem soporočevalka za to eh, področje v odboru Libe in eh, mislim, da je naš, naše poročilo trenutno v fazi prevajanja. Pomembno je seveda, da eh, si ogledamo del direktive za boj proti pranju denarja, ki govori o financiranju terorizma. Namreč tukaj nimamo dovolj podatkov. Vsi smo omejeni ni tako, da bi komisija imela podatke glede uh, terorizma in financiranja terorizma. Ne, pač eh, nimamo dovolj podatkov in dokler ne dobimo teh podatkov, je zelo preprosto reči, da se terorizem izvaja zelo spontano in da sledenje denarju ne bo prineslo ničesar. Ne, to moramo obravnavati. First and then... Gospod komisar, vam bom predal besedo za nekaj odgovorov, potem pa bomo začeli z drugim krogom vprašanj. Prav bom poskušal odgovoriti na ta vprašanja, ki pa so zelo široka. Kar se tiče priseljevanja in terorizma, Upam, da se tukaj vsi strinjamo pri našem razumevanju teh vprašanj in eh, pri komuniciranju glede teh tematik. Torej, obstajajo težave z upravljanjem tokov priseljevanja, ki so ločene od eh, vprašanj povezanih z terorizmom. Ljudje, ki povežejo ti dve vprašanji, pa pomagajo pri razširjanju propagande in eh, podpirajo populistična gibanja, ki želijo resnične teroristične grožnje povezati z širšimi vprašanji povezanimi z upravljanjem migracij. Torej, v celoti lahko podpiram to, kar je povedala gospa Mecola in zelo pomembno je, da smo konsistentni pri naših sporočilih in da jasno pokažemo, da obstaja tukaj razlika. Kljub temu pa vemo, da so določene osebe, ki so sodelovali v Daješu in ki nas želijo ogrožiti, ogroziti, poskušale priti nazaj v Evropo tako, da so zlorabile enake poti kot eh, tokovi beguncev. Prav zato je zelo pomembno da imamo tukaj jasen opis ukrepov, ki jih želimo sprejeti na tem področju, da bi torej okrepili transparentnost in učinkovitost nadzorov na vstopnih točkah. To je namreč del odgovora tistim, ki želijo povezovati, napačno povezovati, vprašanja priseljevanja in terorizma. Pokazati jim moramo, da imamo učinkovite načine za nadzor na vstopnih točkah. To smo storili sedaj z novo obaljno stražo, z podporo državam članicam in njihovim pristojnim organom v Italiji in Grčiji. Naprimer, tukaj bi rad posebej izpostavil, kako dobro delo opravljata tako Grčija kot Italija. Italija je veliko povečala odstotek priseljencev, ki jih registrirajo in ki jim odvzamejo prstne vtise in to vsekakor pozdravljamo. Poleg tega tudi Europol opravlja pomembno delo v Grčiji, kmalo pa bo to tudi počel v Italiji ter na tak način podprl nacionalne oblasti ter jim pomagal pri sekundarnih preverjanjih ljudi, v primeru, da nek uh, priseljenec postane sumljiv, torej da obstaja razlog, da se ga še enkrat intervjuje. Slišali smo tudi nekaj glede ukrepitve šengenskega menjega zakonika o direktivi za boj proti terorizmu o sistemu za vstop in izstop in sistemu ETS. Mislim, da imamo tukaj zelo prepričljive argumente, s katerimi lahko nasprotujemo tistim, ki razširjajo propagando in povezujejo migracije ter terorizem. Kaj to pomeni? V celoti se strinjam z gospod Argentini, ki pravi, da ni dovolj, da okrepimo varnost na zunanjih mejah to ni končni cilj vsega, kar počnemo. Ne. Seveda moramo takoj odgovoriti tudi na vprašanja odpornosti naše družbe, ter odgovoriti na izzive, ki zadevajo deradikalizacijo. O tem sem že večkrat spregovoril in eh, to je pomembna tema za me, tako da se bom s tem ukvarjal tudi v prihodnosti. Velika konferenca, ki bo potekala jutri, bo pripravila torej nabor orodi za pripravo strategij in intervencij, to sem že omenil. Gre za organizirani pristop, kako deliti najboljše prakse. To bo uspodbujalo države članice k temu, da ustvarijo in podpirajo nekakšen repozitorij najboljših praks. Na tak način lahko torej najdemo akterje civilne družbe v Evropski uniji in jih prosimo za najboljše prakse. Ustvarili bomo mrežo nacionalnih kontaktnih točk, kar pomeni, da lahko nekdo v drugi državi članici dobi nasvete od kolegov, ki se srečujejo s podobnimi težavami. Pripravili smo tudi novo inicijativo, ki se imenuje Ren Young. Na tak način bi radi uspodbudili in opolnomočili mlade, da prevzemajo aktivno vlogo pri deradikalizaciji. Vem, da smo že delali na tem, kako s pomočjo izobraževanja in drugih orodij, s pomočjo stika z mladimi, pomagamo na tem področju. Po mojem mnenju so najboljši ambasadori našega dela naših pobud z mladimi, prav mladi sami. Prav zato jih moramo vključiti v to dolgoročno delo na področju deradikalizacije. Kar nekaj vas je vprašalo tudi glede eh, direktive PNR in eh, ne želim začeti ponovne razprave glede tega. Ko ste pripravljali vaše stališče glede PNR, ste že imeli obsežne razprave o tem. Vem, da mnogi menite, eh, da niso vsi aspekti tega dogovora popolni. Kolegi so omenili določene problematične točke. Naslednji korak oziroma prvi korak pri oceni tega, ali je dogovorjeno tudi učinkovito, bo ta, da je treba najprej začeti vse, kar je bilo dogovorjeno, tudi izvajati. Ne vem, kako lahko pripravimo stališče glede učinkovitosti in dokazov delovanja naših politik, če pa teh politik ne bomo začeli izvajati. Torej, pripravili bomo načrt za izvajanje. To je najpomembnejše, zato ker se strinjam z gospod Sipel in drugimi, da ni dobro, da države članice zaostajajo pri izvajanju. Do konca novembra vam bom posredoval, pa tudi državam članicam bom posredoval poročilo o tem. In v tem poročilu bomo dali tudi nasvete in pomoč državam članicam pri izvajanju in prenosu te direktive. Ta dokument bo vključeval določene ukrepe in menike, ki so pomembni in ki so ključni elementi pri vzpostavitvi sistema PNR. Naj podam primer. Vzpostaviti je potrebno eh, tako imenovan eh, PRU. Poleg potega je potrebno identificirati in imenovati pristojni organ, ki bo deloval kot PRU v državi članici država more tudi pripraviti tehnično rešitev za procesiranje podatkov PNR. Zaposliti je potrebno ljudi v PRU, poleg tega je potrebno zaposliti tudi uradnika za zaščito podatkov. Imenovati je potrebno pristojni organ, ki bo lahko sprejel podatke PNR in jih analiziral. Poleg tega je potrebno vzpostaviti povezave z letalskimi družbami, tako da lahko prejmete te podatke. Podatki morajo biti v formatu, ki, jih, ki ga lahko vi procesirate in potem tudi delite. Torej, vse to so pomembne stvari in zato je potrebno sprejeti nacionalno zakonodajo ter nekaj praktičnih ukrepov. Tukaj morda ne gre za zaporedne in kronološke korake. Ampak vse to je potrebno razrešiti, če želite doseči izvajanje PNR. Ugotoviti moramo, na kateri stopni so sedaj države članice, kje morajo še bolj napredovati in eh, seveda tudi, kako lahko mi kot Evropska komisija in kako lahko druge države članice pomagajo ter podprejo države, ki to počnejo sedaj. Uh, Glede širših vprašanj ocenjevanja učinkovitosti. Da, časa ne moremo zavrteti nazaj in eh, tudi ustaviti, mislim, da ga ne moremo. Uh, lahko pa zagotovimo učinkovit proces za to, da se iz izkušenj učimo in da kolikor se le da, dobimo empiričen pogled na učinkovitost naših politik in zato želimo spostaviti ustrezne strukture za to vrstno oceno za to vrstno vrednotenje. K temu se lahko angažiram skupaj z vami. In eh, delali bomo na naboru nekakšnih tematskih delavnic, namesto da gremo od inštrumenta do inštrumenta, ampak tematske delavnice so boljša rešitev, da se na ta način lotimo odprtih vprašanj in če imate kakšne predloge glede strukture, bi z veseljem prisluhnil. No in ko bomo nadaljevali eh, z delom v okviru teh delavnic, iskreno upam, da boste hm, to tudi sodelovali. Ni vam eh, seveda treba eh, biti domač pri vsakem elementu te ocene, vsekakor boste potem kritično ocenili to oceno, ko bo enkrat pripravljena prihodno leto, ampak vsekakor bi vas spodbudil, da se vključite v ta proces evalvacije. Upam, da bo to privedlo do izboljšav. Sam osebno nimam kakšnih eh, filozofskih težav s tem, da pridemo do zaključka, da na nekaterih področjih mm, lahko storimo več, da ponekod delamo premalo, nimamo nobene težave s tem, da ugotovimo, da je morda kakšne stvari potrebno prenehati početi, da jih je potrebno razgraditi, če niso učinkovite. Vse to pač je tisto, kar bo ta proces eh, pokazal. Glede streljnega orožja, vprašanje, ki ga je postavil eden od eh, poslancev. In eh, žal moram reči, da ja, sem velik zagovornik stališča komisije. Verjetno bi bili presenečeni, če bi bilo moje stališče drugačno kot eh, to, da podpiram stališče komisije. Ampak kot sem dejal v uvodu, resnično želim, da zdaj najdemo nek način, da se skupaj dogovorimo o tem, kaj nam je storiti na tem področju. Kajti več kot eh, leto dni mm, po dogodkih v Parizu je težko eh, ljudem razložiti, zakaj se stvari ne premikajo. No zdaj, če hočemo doseči nek dogovor, mora biti to dogovor, ki ga lahko podpro vse strani, torej komisija, država članice in parlament. Tako da nekakor ne želim zdaj. vse preusmeriti stran od zelo podrobne razprave o tem, kako izvajati učinkovit nadzor. Upam pa, da bomo dosegli dogovor in da bo ta dogovor omejil promet z avtomatskimi in pa prediranimi polavtomatskimi kosi streljnega orožja, da se na ta način prepreči njihova nelegitimna uporaba in to je torej naša želja, upam, da nam bo to kmalo uspelo. Kolegice in kolegi, še enajst se vas je javilo k besedi, tisti, ki ste prišli kasneje, žal ne bo šlo, da vsi dobite besedo. In za vas eh, enajst, prosim, največ dve minuti, če se da manj, toliko bolje, da bomo lahko dobili tudi odgovore. Gospod Koeljo kot prvi. Hvala predsednik, hvala gospod komisar za vašo prisotnost. Hvala, da ste se lotili tega vprašanja eh, dokumentov. Dejstvo je, da imamo tu omejene pristojnosti. Najboljši način, kako ustvariti varnostno unijo, je, da ustrezno izvajamo tisto, kar še ni dokončano, da obrednotimo, kaj manjka in da izboljšamo tisto, kar že imamo, kot ste sami dejali. Sistem eh, SIS-2 je šolski primer, če se takšnega gre za najbolj eh, popoln, najbolj centraliziran evropski sistem, eh, iskalnik torej. In izboljšanje le tega bo najboljši način zagotavljanja še več varnosti za naše državljane. Kmalo bo imel tudi možnost hrambe podatkov o prstnih otisih, ampak zadnjih eh, tri leta smo ugotovili, da so potrebne izboljšave, tudi kar zadeva obveznost državčanic, da je v sistem vnašajo eh, poizvedbe eh, oziroma opozorila. Zanima me, kakšne izboljšave imate predvidene za sistem eh, SIS, ki ste jih omenili. Gospa Grisbek, mimo grede ste na seznamu tisti, ki so prišli potem kasneje. Če ste prišli pravočasno, v redu. Gospa Kiniči naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisar King za vašo prisotnost. Moram reči, da zelo cenim to, kar ste dejali, tudi to, kar so dejali ostali poročevalci v esenci v zvezi z direktivo o boju proti terorizmu. Veseli me, da smo začeli o tem govoriti in da ste izrazili željo potem, da se čim prej začnemo pogovarjati o besedilu direktive, eh, kajti gre za homogen eh, sistem evropskih predpisov za boj proti terorizmu. Veseli me, da smo začeli govoriti tudi o podpori žrtvam, kajti to je tema, ki je po mojem mnenju izrednega pomena in eh, ki je izredno relevantna. No, ampak eh, mislim, da je ta eh, pravni okvir nekaj, kar moramo pospremiti tudi za dolgoroč, dolgoročno strategijo preprečevanja. Omenili ste preventivo, predvsem kot obliko izobraževanja mladih, ampak še vedno imamo opravka s problemom radikalizacije v zaporih. In sprašujem, ali v programu komisije imate predvidnega kaj e, konkretnega. Kar zadeva potem nadaljno podporo agencijam eh, Eurojust, Europol, EULISA. In eh, tu moram reči, da zelo cenimo to možnost, da se sem vključi tudi vse delo, ki že poteka. Kaj pa zadeva izmenjavo podatkov? Dejstvo je, da določene države nasprotujejo eh, oziroma se upirajo izmenjavi informacij. Kako eh, torej lahko vse te agencije vključimo v delo? Potem je tu še en vidik, ki ga zelo ocenimo, namreč eh, preprečevanje financiranja informacij terorizma, tudi to naj bi vključili v direktivo. In če zaključim, in eh, zdaj že zaključujem, eh, govorili ste tudi o tako imenih tujih borcih, eh, foreign fighters. Pomembno je, da zagotovimo pogoje, da bo EU lahko ukrepila sodelovanje s tretjimi državami na področju boja proti terorizmu. No, katere države bi lahko bile naši sogovorniki v tem kontekstu? Hvala lepa. Hvala, gospod Boni. Hvala, gospod komisar, za eh, vašo res eh, celovito predstavitev vseh teh vprašanj vezanih na varnostno unijo. Zdaj, kar zadeva to razpravo, zelo odkrito povedano, kakšen je seznam ovir, katere države članice so problematične. Kajti bojim se, da je veliko težav z državami članicami, ko gre za uh, implementacijo direktiv, ko gre za izmenjavo podatkov, ko gre za izmenjavo informacij. In mislim, da potrebujemo to vrstno znanje. Ne zato, da s prstom kažemo na države, ampak da imamo ta seznam in da mi, parlamentarci, lahko sodelujemo z vladami, z, z našimi Torej, tudi parlamenti, da naredimo korak naprej. To je ključno. Hvala, gospa Interfeld. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospod komisar, za vašo prisotnost tu. Veliko veselje nam je, da ste tako zelo zavezani v sodelovanju eh, s parlamentom. No. Veseli me, da ste tu, za razliko od vaših kolegov, ki so morda na funkciji že več kot dve leti, pa ne bom omenjala Eh, imen. Zelo pozdravljam to, kar ste dejali, da je potrebno opraviti neko evalvacijo, oceno v skladu z resolucijo iz leta 2011 in z velikim veseljem in z veseljem torej vam pomagamo z predlogi. Glede pa na repa imam podrobno vprašanje. 130 milijonov evrov skupno je bilo v zadnjih letih namenjenih eh, iz evropskega proračuna za potrebe PNR. 10 milijonov od 130. Ja, zelo zanimiv video tam nagledamo. Torej, 10 milijonov od 130 je namenjenih medsebojnim povezavam med nacionalnimi sistemi. No, mene zdaj zanima nekaj več podrobnosti zdaj ni treba tu in zdaj, morda mi to lahko pošljete v, v pisni obliki. Zanima me podrobno, kako se ta sredstva porabljajo, kako države članice eh, to sofinancirajo, še posebej medsebojno povezljivost. In predvsem me tudi zanima glede PNR-ja, kako nameravate eh, zagotoviti, da bodo eh, podatki o učinkovitosti na voljo od prvega dne, da se bodo od prvega dne naprej zbirali, za razliko od eh, eh hrambe podatkov, kjer naj bi države članice posredovale podatke, pa niso nikoli niti zbirale teh podatkov. In potem še eno vprašanje. Za našo varnost je ključnega pomena, da naše države članice sodelujejo, izmenjujejo podatke, kot smo vsi tu že eh, mnogokrat izpostavili. Ali se ne strinjate torej, da bi bilo veliko tveganje, če že govorimo o varnosti, eh, če bi nekatere države članice eh, bile v položaju, da dejansko izkazujejo tveganje, da bodo spodkopale vladavino prava. Kako lahko upamo, da si bodo države članice med seboj zaupale, če pa vsaj eno ali še več njih ta ista komisija preučuje, preiskuje zaradi problemov na področju pravne države. Prav tako poslušamo medijska poročila o masovnih eh, goljofijah na področju DDV eh, v zvezi z trgovanjem z emisijami. In na desetine milijard evrov je šlo na ta način v terorizem, torej na desetine milijard evrov je šlo za terorizem in bolj, da že potekajo nacionalne preiskave v Italiji in v Nemčiji, eh, tudi druge države so tu vključene, Nizozemska naprimer, ki je mimo grede tudi pomemben center za to vrstno delovanje. In eh, resnično sem bila presenečena, da o tem berem, kajti gre za ogromne količine denarja. Resnično mi tule skrbimo eh, za vsak evrček, ki ga državljan porabi. Tu pa govorimo o velikanskih vsotah denarja za terorizem in zanima me, ali bo komisija to preiskovala in stopila v stik z državami članicami. Hvala lepa, gospod Dolten. No, veliko vprašanj sem hotel zastaviti, ki ste jih že eh, zastavili. Sami eh, to podpiramo in komisijo, vsega, ko spodbujemo k temu, da tiste države članice, ki še niso začele z delom, eh, to končno začno. Na kratko, glede radikalizacije. Eh, veseli me to, kar ste dejali glede delovanja na osnovni eh, ravni. Treba se je lotiti tudi športa. Šport je področje diplomacije, kjer imamo, mislim, da kar veliko možnosti. Eh, predvsem profesionalni, poklicni športni klubi imajo tu ogromno vlogo, ki jo lahko odigrajo. Glede radikalizacije v zaporih. Tudi tu je kar jasno iz tega, kar vidimo, da podatki kažejo v državah članicah, da veliko radikalizacije poteka v zaporih. Zdaj to ni stvar pristojnosti EU, torej pogoji pridržanja v zaporih, pa vendarle bi tu lahko marsikaj povedali. No in še naslednja zadeva. Vse, o čem ste govorili, je mm, v defenzivnem smislu. Je pa tudi kar nekaj ofenzivnih eh, elementov, ki so potrebni. Veliko nevarnosti, grožen, ki prežijo na nas, so zunanje narave. In eh, zanima me, kakšno delo imate v načrtu z vladami drugod po svetu, še posebej na Bližnjem vzhodu, Eh, glede izmenjave podatkov o potencijalnih terorističnih dejavnostih. Hvala. Hvala, gospa Gal. Hvala. Eh, pozdravljeni, gospod King, in hvala za to vaše predstavitev. Mislim, in vsi se strinjamo, da imate zelo pomemben mandat, ki prihaja zelo pravočasno. čaka vas zelo težka naloga. Imam pa vprašanje glede informacijskih sistemov in eh, medsebojne povezljivosti. Kaj je cilj komisije tu? Kaj sledi potem, ko bo to poročilo pripravljeno? Nameravate pripraviti nekakšen eh, podroben načrt eh, ukrepov, sledijo zakonodajni ukrepi strani komisije glede teh vprašanj. Potem glede implementacije PNR, to ste omenili vi, to so omenili kolegi. In moje vprašanje tu je, v kakšni fazi sploh je zdaj implementacija? Omenili ste radikalizacijo. Tu bi povdarila naslednje. Kaj lahko storite glede preprečevanja radikalizacije preko spleta? Tudi to je zelo pomembno in resno vprašanje. Hvala. Hvala, gospa Grisbek. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi zelo hitro vprašanje. Tekom uh, vašega zaslišanja o prevzemu funkcije smo govorili o kibernetski varnosti in izpostavili ste koncept, ki je bil vsaj za me nekoliko poseben in sicer koncept kibernetske odpornosti, cyber resilience. Veliko je bilo povedanega na to temo od takrat. Ali nam lahko morda vi kaj več o tem poveste, gospod komisar, kaj torej nameravate storiti na tem področju, sploh glede na vse eh, večje in zaskrbljujoče število kibernetskih eh, napadov, piratstva, kraje podatkov, napadov na informacijske sisteme. Hmm. To so stvari, ki so tudi za me zelo pomembne, čeprav nisem strokovnjakinja. Gre torej za tveganje, ki ga povzročajo eh, spletom povezani eh, predmeti, torej internet stvari, ki lahko tudi povzročajo nekakšen eh, koordiniran kibernetski napad. Hvala, gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. In dobrodošli, gospod komisar. Tri zadeve. Najprej dejali ste, in to me veseli, da ste okrepili prizadevanja za dejansko izvajanje sistema PNR. To je še najmanj. Ves čas so delali na nas izjemen pritisk, da je zadeva nujna. Zdaj pa vidimo, da imamo tri države, ki so že operativne, oziroma ki bodo operativne na tem področju do konca leta. To je zadnja informacija, ki smo jo dobili. To je škandalozno. In to je toliko bolj škandalozno, ker pravijo, da naj bi ta sistem pripomogel k izmenjavi podatkov. Zdaj pa pred nekaj časa sem zastavil vprašanje komisiji o pogojih te izmenjave podatkov in odgovor je, komisija ne more sprejeti enotnih podatkov za eh, analizo podatkov PNR ali šifriranje teh podatkov, kajti na ta način bi omejili manevrski prostor, ki ga imajo države članice za opredelitev mm, evalvacijskih kriterijev. Res, človek mora biti zafrustriran na tej podlagi. Zdaj dejstvo je, izmenjavati je potrebno relevantne podatke. Ali ne bi mogli določiti, da je identificiran terorist podatk, ki, podatek, ki je relevanten, ki ga je treba sporočiti drugim. E, potem, kar zdajva člen eh, sedem šengenskega zakonika, sistematični nadzor na mejah, e, eh, 27 sistemov osebnih izkaznic imamo, da ne govorimo o tržnem kraljestvu, ki jih nima, torej 27 različnih sistemov Eh, evropskih osebnih izkaznic imamo. Ali torej obstaja nek način, da bi stvari tu spremenili, kajti osebne izkaznice so najbolj ponarejen dokument eh, in eh, mislim, da je tudi tu mislim, da potrebno storiti korak naprej, kar zadeva varnost. Hvala, gospod komisar. Hvala, gospod Lauristin. Hvala za vse podatke. Rada bi se navezala na to, kar je zastavila kot vprašanje gospa Grizbek. Tudi mene eh, zanima ta povezava z digitalnim razvojem. Vrščas govorimo o kibernetski varnosti. Če pogledamo eh, internet stvari, e-trgovino, in tako naprej. Vse te zadeve so v zasebnih rokah in verjetno moramo nekoliko bolj natančno preučiti digitalno varnost kot eh, področje. In zanima me, ali so kakšne nove dogodke na tem področju, ali sodelujete morda z komisarjem pristojnim za digitalno področje, kajti veliko novih eh, nevarnosti se tam pojavlja. Moje drugo vprašanje pa zadeva deradikalizacijo ali radikalizacijo kot sestavni del informacijske kampanje, informacijske vojne, ki jo izvajajo določene tretje države. Eh, to je povezano tudi z protioboščevalno dejavnostjo, to je povezano z ukrepi namenjenimi ne le nekemu neposrednemu ukrepanju, ampak gre za sistematično šibitev evropske odpornosti, evropskih eh, kapacitet. In nekaj časa nazaj, nekaj mesecev nazaj, prejšnje leto, smo dobili informacije, strani Evropola o novi enoti, ki naj bi eh, pripravila nasprotni diskurs, torej analiza tovrstnih informacijskih eh, vojn. Lahko poveste kaj tudi na to temo in o mednarodnem vidiku tega vprašanja. Hvala. Hvala, Marju. Gospod Diaz de Mera. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Varnost je za nas prioriteta, to je jasno. V boju proti tistim, ki ogrožajo našo svobodo, je seveda prioriteta boj proti terorizmu. In tu bom dejal nekaj, česar morda nočete slišati. Mosul je zdaj obkoljen, raka je tudi obkoljena in jo napadajo. In eh, komunikacijske linije med Rako in eh, Mosulom so prekinjene in ošibitev ISIS-a bo privedla do nediskriminatornih nasilnih povračilnih eh, ukrepov na našem ozemlju. To je nek način za kompenzacijo eh, teh dogodkov in zato, da se zagotovi eh, še nadaljna eh, pripadnost članov ISIS-a oziroma pripadnikov ISIS-a. Naj tu podarim nekaj zadev. Strinjam se z gospod Sargentini, ne moremo zgolj povezovati s financiranjem terorizma s pranjem denarja. Nimamo inštrumentov za neutralizacijo tako imenovanega Havala in eh, komisija je dejala, da želite terorizem otežiti. Kako? Komisija bo zelo kmalo pripravila predlog eh, za sistem potovanji dovoljen. In zanima me, kaj konkretno bo to vključevalo. Obstaja namreč razlika med eh, dokumentom za identifikacijo in pa neko potno listino, potovalnim dokumentom. In eh, potrebujemo nek eh, evropski sistem na tej ravni. Hvala, gospa Gabriel. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, komisar, hvala za vašo prisotnost, tudi za vse vaše predloge. Najprej glede radikalizacije, mislim, da ste vsega, upravičeno izpostavili velikansko delo, ki ga upravljamo na tem področju. Pomembno je, da se tu tudi na ravni držav članic eh, te izkušnje upošteva. Pomembno je tudi delovanje na lokalni ravni. Kako zagotoviti, da bodo ukrepi ustrezni za izzive, s katerimi se soočamo. Potem še eno vprašanje glede preprečevanja radikalizacije na spletu. Eh, Europolova enota za področje interneta se zdi, da je učinkovita, ampak kako bi lahko spodbudili države članice, da bolj sodelujejo pri delovanju te enote. Drugo vprašanje, izmenjava podatkov, tudi o tem smo govorili večkrat, tudi kolegi so to omenili, ampak naj izpostavimo vprašanje eh, povezljivosti in interoperabilnosti podatkov in pa sistematično izmenjavo eh, Eh, podatkov. Pozdravljam ustanovitev skupine na visoki ravni, ampak kaj je tista vaša palica, kaj je vaš korenček, da bodo države članice končno prevzeli odgovornost in da bodo začele obravnavati tudi vprašanje kapacitete eh, za analizo podatkov in uporabo podatkov. Nima smisla izmenjavati in imeti podatke, če jih ne znamo uporabljati. Torej, kaj se dogaja na tem področju v, zvizu, v smislu razvoja novih orodij in eh, posredovanja znanj? Hvala. In na koncu še gospa Jimenez. Eh, ja, hvala lepa. Hvala, kolega komisar, hvala, da ste tu z nami. Hvala za to, kar ste rekli. Mislim, da morate odigrati zelo pomembno vlogo glede prepoznavnosti varnostne agende v tem kontekstu vse večjih terorističnih groženj tako kot je rekel španski kolega, nočemo tega slišati, ampak dejstvo je, da smo se srečali z direktorjem enote za boj proti terorizmu in z OZN-om in pravijo, da je sedaj najbolj problematično vedeti, kaj se bo zgodilo, ko bo stadaj še nisi zapustila Mosul. In ko bodo ti borci prišli v Evropo, po drugi strani nimamo enotnosti glede boja proti terorizmu, nimamo enotnosti v Evropi, prav tako nismo povezani z drugimi organizacijami, kot je OZN, ker nimamo skupne opredelitve tega. Ugotoviti moramo, kaj se dogaja, se odzivati, preprečevati moramo terorizem. Skupaj z OZN-om vprašati se moramo, kako krepiti te vezi. Sodelovati moramo s tretjimi državami. No, časa ni veliko, ampak rada bi osvetlila tudi pomembnost situacije glede žrtev. Sedaj sestavljamo direktivo, ki je osredotočena na žrte terorizma, ampak nimamo pa opredelitve žrtev. Kajti ni bilo zadostne politične volje, da bi to oblikovali sestavila sem predlog spremembe 31, ki pa ni bil sprejet z večinsko podporo. Tako da moramo preučiti situacijo žrtev, prav tako moramo biti aktivni v boju proti terorizmu. Ampak potrebujemo Evropski centr za koordinacijo pomoči žrtvam terorizma. Kajti zelo težko je usklajevati pomoč državah, ko se nekaj zgodi v praksi. Hvala lepa. Želite skušati odgovoriti na to vprašanje, če je saj malo? Vem, da lahko na nekatero vprašanje odgovorite tudi v pisni obliki. Prosim, da se potrudite po najboljših močeh, da odgovorite na toliko vprašanj kot sedaj. Hvala. Hvala še enkrat za vaše zaveze pri teh vprašanjih. Že takoj lahko rečem, da je ena izmed prednosti izmenjave mnen, upam, da bo to redna izmenjava, tam, da tudi sam odkrijem veliko stvari. Ne vem, kje smo glede ITS-a, ampak to bom ugotovil. Potem druge teme, ki so se pojavile med temi vprašanji. Prostite, če ne bom vseh poimenoval, kaj ti nisem si vse zabeležil in časa je malo. Predsedojoče me preganja. Glasovati moramo ob 11.45, ampak ali lahko malce podaljšamo razpravo, se strinjate dobro. Najprej smo imeli cel niz vprašanj glede potnih dokumentov. Vi ste začeli s tem, ampak številni drugi so to omenili. Omenjali ste različne vidike glede potnih listin. To je problematično imamo omejitve pristojnosti, to bomo morali spoštovati na tem področju, kot tudi na vseh drugih področjih. Imamo pa tudi nekaj varnostnih vprašanj in tudi tu bi rad, da dosežemo napredek skupaj s komisarko Jourovo. Potem osebne izkaznice, te so ključni del tega, kot zelo dobro veste, lahko evropski državljani z osebnimi izkaznicami vstopajo in izstopajo iz Evropske unije, lahko vstopajo in izstopajo iz šengenskega območja ali pa gredo lahko tudi nekatere tretje države s temi izkaznicami. Kako naj to povem uljudno? Nimamo izenačene varnostne ravni med vsemi osebnimi izkaznicami v vseh državah. Nekatere je laže ponarediti kot druge ne gre le za nacionalno varnostno težavo in mislim, da moramo nekaj storiti glede tega. Tako da bi rad podporo kolegico komisarko Jourovo, kajti sedaj bo izvedla študijo o ceni učinka dokumentacije za vsega prebivanje in vstopanje, tako da bi lahko oblikovali morebitne predloge naslednje leto, torej leta 2017. Kaj ti mislim, da je to varnostno vprašanje, ki zadeva različne države? Potem smo slišali nekaj ločenih vprašanj povezavi s tem, glede teh breeder dokumentov. To je treba preučiti tudi v luči pristojnosti. Potem smo slišali vprašanje glede SIS-a, kaj bomo storili s tem. Vi ste prvi zastavili to vprašanje tu spredo. Izvedli smo oceno in to bomo vključili v prvi niz predlaganih sprememb prilagoditev sistema. Si spravim, da je to prvi niz, kaj ti predstavljam, si, da bomo imeli še drugi niz predlogov. Pač se bo odvisno od razprav z vami in rezultatov dela skupine visoke ravni prihodnje poletje. Ampak prvi niz predlogov bo predstavljen pri naši oceni in obsegal bo predlagane spremembe zato, da bi izboljšali naše možnosti, da najdemo ljudi na podlagi podatkov glede prstnih otisov preko novih vrst ukrepov. Torej, ko imamo osebe, ki jih iščemo, ampak imamo le njihove prsne otise in nimamo drugih podatkov kot to. Tu imamo tudi posebno kategorijo za te osebe. Mislim, da da bo to zelo učinkovito pri boju proti terorizmu in odkrivanju kriminala. Potem moramo poskrbeti za to, da imamo tudi posebne postopke, zato da ne bi tih podatkov hranili dlje, kot je potrebno. Potem drugo, tu je več različnih predlogov, ampak opozoril bi še na nekaj. Na boljše izvrševanje odločitev glede vračanja in prepovedi vstopa. S tem, da zahtevamo držav, da to vnesejo sistem SIS. Tako da če se nekoga vrne nazaj ali pa ima prepoved dostopa, se to zabeleži v sistemu, da se ne more vrniti nazaj. No, ponovno moramo pri tem poskrbeti za to, da bomo osebne podatke hranili le toliko, koliko je potrebno, zato da se izvrši ta prepoved. Ampak tu imamo nekaj konkretnih vidikov, ki jih lahko redimo že sedaj pri SIS-u. Potem bomo verjetno imeli tudi druge predloge, ki bomo verjetno urejali pozneje, drugo leto. Gospa Džudiči in nekateri drugi, gospa Jimenez je omenjala tudi žrtve kot nekateri drugi. To sem uh, omenil nakratko uvodoma. vodoma. ukvarjam se eh, z mrežo podpore žrtva, mislim, da upravlja zelo dobro delo. Sem v tesnih stikih z njimi, hodim na njihove sestanke, zato da bi poskrbeli za to, da se osredotočamo na žrtve in na njihove interese pri razvijanju te agende. Potem še nekaj, na kar bi se navezal, mislim, da je to predvsej problematično. In sicer gre za to, da sodelujemo z žrtvami, da bi skupaj oblikovali potrebne programe in da bi to uporabili v boju proti radikalizaciji. Mislim, da imamo lahko najbolj izjemna pričanja v boju proti radikalizmu, prav, če prisluhnemo žrtva. To mislim predvsem na splošno. Ne vem. Recimo, če imamo matere, čigar otroci so se radikalizirali in so odpotovali v Irak in Sirijo. Ampak takšna pričanja lahko pridobimo, če se te osebe, ki morajo to podati, čutijo zmožne to storiti. Torej, potrebujemo ukrepe, da bi spremljali te žrtve terorizma do takšne točke, ko se počutijo pripravljeni in voljni sodelovati pri beleženju takšnih pričanj. No, to omenjam zato, ker vem, da je to še posebej pomembno pri našem delu, ko se borimo proti radikalizaciji. No, številni ste to omenjali. Prosili ste za podrobnosti glede tega, kaj bomo storili v kontekstu Irana, potem glede zaporov, potem kako bo zraba športa. Dodal bi še nekaj pomembnih vprašanj glede ženske in otrok. Kajti, mislim, da lahko vsi upamo, da bi napredovali v boju proti Daješu. Ne gre za to, da bomo razmišljali o vračanju tujih borcev, ampak moramo razmišljati o družinah, ki se lahko vračajo. Torej, tu gre za cel niz različnih dejavnosti. Mislim, da moramo delati na tem krepiti kontekst tega dela, ni enostavnih odgovorov glede zaporov. Državami poteka živahna razprava o tem, nekatere se združujejo skupine, če imamo takšne radikalizirane zapornike ali tiste, ki so nagnjeni k radikalizaciji. Torej, sedaj potrebujemo poglobljeno izmenjavo teh izkušenj, vključno s tistimi državami, ki so pravile največ dela na nacionalni ravni na tem področju, da bi videli, kaj se lahko naučimo nismo storili dovolj. Mislim, da ne. Recimo, da bi uporili šport v boju proti radikalizaciji, ko se pogovarjamo s tistimi, ki se ukvarjajo s tem v skupnostih, v praksi, pravijo prav to, kar pravi gospod Stolten, da je šport eden izmed ključnih vidikov, ko gre za stik z mladimi. In upam, da bomo pri novih eh, eh, platformah prosili mlade, naj nam povedo, kako bi se lahko najbolje odzvali na njihove potrebe. Mislim, da bomo lahko tu ustvarjalni glede rabe športa in drugih socialnih dejavnosti, ki združujejo ljudi. Potem cel niz vprašanj glede izmenjave informacij, glede tega, kako bomo uporabili skupino strokovnjakov na visoki ravni in kako bomo poskrbeli za nadaljevanje spremljanja rezultatov te skupine. No, najprej bi rekel, da bomo pospešili delo te skupine na visoki ravni. Namesto, da bi čakali do poletja, ko bo objavljeno poročilo, bomo imeli prvo poročilo že decembra. In to poročilo bom obravnaval z vami, če bodo kakšni praktični vidiki, ki jih lahko potem izvajam. Upam, da bodo, nekatere sem omenil prej, ne bomo čakali do prihodnjega poletja za to. Ampak bomo oblikovali program za to, da bi to delo šlo naprej skupaj z vami. Potem sem slišal vprašanja o radikalizaciji na internetu. No, rad bi povdaril, kako pomembno je, da rešujemo ta izjiv. To pravljamo kar nekaj dela z državami, člencami, s ponudniki spletnih storitev v kontekstu Evropskega spletnega foruma. Zato, da bi skušali krepiti naš trud boja proti radikalizaciji na spletu. Evropski spletni forum se bo srečal decembra. Jaz bi vas spodbudil, da sodelujete, če se zanimate za to. Predsedujočega sem že spodbudil, naj se angažira na tem področju tudi v dejavnosti skupina na visoki ravni. Pri opredeljevanju in umikanju takšne osebine na spletu smo napredovali. To poznate? Potem poznate IU, e Europol. 20 tisoč takšnih sredbin smo odkrili, nekatere so kriminalne, treba jih omakniti, druge niso kriminalne, zato moramo biti v stiku s ponudniki spletnih storitev, da se pogajamo v miku takšnih vsebin, glede njihova pravila, kodeks ravnanja, potem imamo zelo dobre zadetke, torej 90 odstotkov eh, zadetkov imamo, torej 90 odstotkov gotovljene vsebine umaknemo. 15 tisoč takšnih sabin. To se sliši, kot da je veliko, ampak to je kaplja v morju. To so različne propagande, ki se širijo po spletu. In še nekaj, kar lahko stori spletni forum, to, da razširimo ta dialog s ponudniki spletnih storitev, da bi videli, kaj storite glede količine teh vsebin, vključno vsebino, ki prihaja izven Evropske unije. In tu se pridružujemo tistim, ki so omenjali, ne vem, gospa Lostan je spraševala o tem, da bi sodelovali s tretjimi državami. Ja. Mislim, da imamo tu zelo pomembno delo, ki ga treba opraviti, da bi okrepili naš dialog boja proti turizmu s tretjimi državami, da bi imeli pravo izmenjavo dela, ko gre za boj proti propagandi in radikalizaciji. Pogovarjam se tudi s komisarko Malstromovo in Evropsko službo za znanje delovanje, da bi vedeli, kako vključiti to v naš dialog s tretjimi državami. Potem sem slišal vprašanja o financiranju terorizma, gospod Dijas, Demira in tudi prej sem to slišal. Gospod Sargentini, ni šlo zelo, da bi spregledal vaše vprašanje. Tu imamo prave izzive. Glede izboljšanja dela na tem področju, glede financiranja terorizma, tudi, če so to majhni zneski, tudi če so sredstva transakcij težko izsledljiva, je vse na to kar nekaj orodij, ki jih lahko uporabimo pri sleditvi teh sredstev. In pogovarjal sem se drugimi v Europolu glede učinkovitosti njihovega sodelovanja z mehanizmi sledenja financiranju terorizma. Tu je veliko zelo pomembnih primerov, vključno z napadi v Parizu in Bruslju. Pravzaprav sem tako prepričan to, kako učinkovito je lahko to sledenje financiranju, da se bom ponovno vrnil na to in bom z vami obravnaval to, če bi lahko imeli nek evropski sistem, da bi dopolnili obstoječe finančne sisteme sledenja. Ne danes, ampak eh, o tem se bomo še pogovarjali v prihodnosti. Potem eh, to pomembno vprašanje gospoda Bovna, polno izzivov, kako bo z ovirami v prihodnosti pri našem delu. No, te ovire poznate, to ste omenili v različnih vprašanjih. Kakšne so ključne ovire? To, da ustvarimo vzdušje zaupanja, zato, da bi presegli zadržanost, da bi delali skupaj, da bi gradili sisteme, ki bi potem omogočili takšno sodelovanje, da smo lahko učinkoviti v kontekstu PNR ali v kontekstu drugega dela in zabeležil sem si to, kar ste rekli. Menili ste veliko podrobnosti, gospod Depre, nimam vseh odgovorov, ampak to bom preučil. In tretje, kar bi omenil, da imamo učinkovito izvajanje teh sistemov. To so izzivi, niso spremenili, poznate jih, in skupaj z vami bi radi imel učinkovito reševanje takšnih izzivov. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. No, čas nas je premagal, ampak naj omenijo dvoje. Kolegi, verjetno se spomnite, da želimo imeti strukturirani varnostni dialog. To bi rad obravnaval s koordinatorji, kajti jasno je, da so člani obravnavali izvajanje, komisar se je tega dotaknil, to bo spremljalo prihodnosti, imamo tudi PNR in drugo. Potem glede podatkov in varnosti, tu potrebujem poglobljeno razpravo vseh teh vidikih v takšni obliki. Je to najpomembnejše. Potrebujemo strukturiran dialog, potrebujemo več časa, da bi poglobili ta vprašanja. To bomo obravnavali s koordinatorji in upam, da bomo potem lahko delali na tak način. Prvič ste tu, hvala za vaš čas. Kolegi, hvala vam za odlično vprašanje danes. Pravečujem se tistim, ki niso mogli zastaviti vprašanj. Komisar, hvala lepa. Hvala. Kolegi, se opravičujem, ker čakate tisti, ki ste prišli glasovati. Če ste vsi pripravljeni, gremo lahko takoj naprej. Ali imate vsi glasovalne kartice? Če ne, to prosim, sporočite sedaj, tako da bomo zabeležili vaš glas. Imate kartice, ja? Gremo na osmo točko. Elektronsko glasovanje, pogodbe o dobavi digitalne vsebine. Pripravljaka mnenje Marijo Lauristin. Marijo, želiš kaj poveti pred glasovanjem? Ja. Ja, nakratko bi vas rada spomnila. Ja da je to prva priložnost, da lahko sodelujemo pri izvajanju glede nove uredbe o vastu podatkov. In ker določamo standarde, smo odboru Libe želeli doseči to, da se bo uredbo varstvo podatkov posem izvajali in da bo poštevana ne le pri vseh splošnih podatkov, izjavah, brez poseganja in tako dalje, ampak pri konkretnih težavah, do katerih lahko pride, če se ukvarjamo z digitalno vsebino in vsem, od glasbe pa do programskih oprem. Torej, pri vseh teh praksah bo uredba o varstvu podatkov del novih praks. Zelo sem hvaležna vsem poročevalcem Senci, celotni ekipi. Res smo delali v zelo pozitivnem vzdušju. No, večina je tudi sodelovala pri oblikovanju uredbe in res smo čutili našo odgovornost. Hvala vsem. To je predvsej zapleteno, kaj ti gre za nov akt, ampak upam, da bodo rezultati dobri. Hvala. Hvala, Marju. Gremo na glasovanje. Predlog spremlja 88 kolegi. Glasujmo. The vote isn't open. Ne, ne glasujemo še. Vote is open now. Sedaj pa je. Ja. In Ana Gomes je imela dovolj časa, da je glasovala. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno predlog 9. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog 10. Glasujmo. Zaključeno. Sprejeto. Predlog 89. Glasujmo. Ne, 90. Prosim. Devedeset. Predlog devedeset. Devet nič. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog 91. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Predlog 93. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. So kakšni zapleti? Ne, vse v redu. Kompromis dve, glasujte, prosim. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Ja, nasmiham se. Eh, če vsi to je le, so menim, da je v redu, če gospod Kajoli ne glasuje. Ne vem, mogoče se to zdi zabavno le meni. Kompromis je naj spravi govorec. Prosim, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Kompromis 11, to je sprejeto. Predlog 106, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto, kompromis 3, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 112, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog 113, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog 115, prosim. Glasovanje je zaključeno.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 Sprejeto. Predlog 122, glasujte, prosim. Ne, opustite. Predloga 122 sta identična, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog 124, glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis pet. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 15. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog 128. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog 131. Glasujmo. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog 132. Glasujemo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog 134. Glasujemo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Predlog 135. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Predlog 136. Glasujmo. Ne oprostite. Predloga 136 in 137 skupaj. Glasujmo. Konec glasovanja. Glasovanje. Sprejeto. Predlog 139. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 140. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 141. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 142. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 151. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 152. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 17. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 153. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 154. Skupaj 155, kar sta identična. Glasujmo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 156. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 157. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendment 150. Predlog spremembe 158 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejito. 159 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 160 in 161 sta identična glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 162. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujmo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 172. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 173. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 174. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 175. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 176 po delih, najprej prvi del glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlogi spremembe. Žal ne moremo glasovati skupaj za vse. Začnimo. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27. Glasujemo. Koniec glasovanja. Zavrnjeno. 28. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejito. 29. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30. Glasujmo. Konec glasovanja. Glasujmo. Zavrnjeno. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31 sta enaka. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 38. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49 in 50 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 3, oziroma 51, eh, se pravičujem. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvainpetdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 55. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 27, predlog spremembe 6, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 61, 63 in 64 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 67 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremem besedem. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 71. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 74. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 76 glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 77 glasujmo. Konec glasovanja sprejeta. 78, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejito. Predlog spremembe 82, 83, 84, 85 in 86 skupaj.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako sedaj pa še eh, glasujemo o besedilu z trenutnimi spremembami. Glasujemo. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno sprejeto 41 za, 4 proti, 2 vzdržana. Čestitam, gospe Lorenstin. So, so we go straight to the next floor. Tako, kar nadaljujemo z naslednjimi glasovanji. Tako, to bo bolj prijetno glasovanje vsi govorijo o pacifiških otokih, kaj ne, gospa Gabriel? Malce sem se zasanjal. Torej najprej točka 9. Poročila o sporazumih med Evropsko unijo in različnimi republikami, najprej republika Kiribati in odprava vizumov za kratkoročno bivanje imamo Kiribati, Mikronezijo, Tuvalu, Solomonove otoke, Maršalove otoke in tako naprej. Gospa Gabriel, želite besedo? Izvolite. Euh, Samo hvala kolegom in euh, gre za res majhne države, ampak euh, so to države skupine AKP, eh, s katerimi imamo e-, edinimi institucionalizirane eh, odnose v okviru sporozuma AKP, tako da mislim, da je to pomembno tudi, ker zadeva vizumska vprašanja. Res je, poleg tega govorimo tukaj o vizumih in mm. strukturah. Torej, kar glasujemo. Začnimo. Ne moremo glasovati za vse skupaj, to res ne bi bilo spoštljivo do Kiribatija, Mikronezije in drugih držav. Žal. Tako glasujmo o vsakem poročilu posebej. Okay, torej, hitro. Najprej uh, Kiribati. Glasujemo. Kiribati? Ali vsi veste, kje se Kiribati nahaja? You, you know, Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitamo sporočevalki. Tako sedaj pa Mikronezija, glasujmo. Kolegi, prosim, da glasujete Mikronezija. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tako sedaj pa odprava vizumo za kratko bivanje za Tuvalu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 43 za, 4 proti, nič vzdržanih. Tako sedaj pa še eh, vizumi glede Solomonovih otokov. Glasujemo. Še enkrat Solomonovi otoki. Glasujemo. Closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 44 za, 4 proti, nič vzdržanih. Tako pa še zadnje poročilo glede Maršalovih otokov glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 43 za, 4 proti, nič vzdržanih. Čestitam poročevalki. Tako toliko za dopodanski del sestanka. Hvala vsem za pozornost. Torej, to je konec eh, dopodanskega dela sestanka. Najlepša hvala vsem, da ste prišli in se vidimo popovdne. Ob treh.